streščanjem. Med nami pozdravljam Cecilijo Malmström, kandidatko za komisarko za notranje zadeve. Dobrodošli v odboru Libe. Na začetku bi vam rad vsem zaželel veliko uspeha v letu 2010. Še enkrat torej pozdravljam gospo Malmström, kandidatko za komisarko za zelo pomemben portfelj v novi komisiji. Gospa Malmström bo zadolžena za notranje zadeve, to je zelo pomembno področje, današnje zaslišanje bo trajalo tri ure. Kar pomeni, da bomo morali biti zelo disciplinirani, s časom bomo morali zelo skrbno upravljati in vsak govornik bo moral strogo spoštovati dodeljeni čas za govor. Prejeli smo prošnje za govor iz dveh odborov, iz odbora za zaposlovanje in odbora za ženske. Iz vsakega odbora bodo lahko spregovorili po trije govorniki. Vse skupaj bo zastavljenih 27 vprašanj. Možnost zastavljanja vprašanj bodo dobili tudi posamezni poslanci in poslanke. Vsak bo imel na voljo eno minuto, da zastavi eno vprašanje. Potem bo kandidatka za komisarko podala odgovor in sicer v dveh minutah. Na to pa boste lahko zastavili še dopolnilno vprašanje ali pa podali pripombo, zastavili kakšno dodatno vprašanje. In kandidatka za komisarko bo potem imela na voljo še dodatno minuto, da odgovori na vaše dopolnilno vprašanje. Takšna so torej pravila, zato vas vse res pozivam, da se držite dodeljenega časa za govor. Prosim vas, da dodeljenega časa za govor ne presežete. Ne želim vam izključiti mikrofona. Upam, da boste dovolj fleksibilni. Ko je potekalo zaslišanje kandidatke za komisarko gospod gospe Reding. Sem jo prosil, da se drži dodeljenega časa za govor in enako prosim tudi današnjo kandidatko za komisarko, gospo Malmström. Gospa Malmström bo dobila možnost, da vam v desetih minutah predstavi svoj načrt. Mislim, da bo to tudi dobra osnova za nadaljne delo. Komisija in parlament bosta namreč precej sodelovala v prihodnih letih, treba bo začeti z izvajanjem Lizbonske pogodbe. Pogovoriti se bomo morali o nekaterih pomembnih področjih, ki jih pokriva Lizbonska pogodba. Naprimer, štokolemski program, področje svobode, varnosti in pravice, Evropska listina o človekovih pravicah in tako naprej. Torej, še enkrat, gospod Malmström, izvolite. Hvala lepa. Na začetku bom govorila švedsko. Gospod predsednik, gospe in gospodje, V veliko čast mi je, da danes lahko nastopim kot kandidatka za komisarko za notranje zadeve. Verjetno se me mnogi še spomnite kot članice Evropskega parlamenta. Verjetno se me kdo spomni tudi iz lanskega leta, ko sem zastopala svet v drugi polovici leta in sem nastopala tudi na plenarnih zasedanjih. Veselim se že skupnega dela v prihodnih petih letih. Decembra je svet sprejel štokolemski program, skoraj da istočasno je začela veljati tudi Lizbonska pogodba. To pomeni, da ima sedaj Evropski parlament veliko večjo vlogo. Veliko večjo vlogo ima tudi pri sprejemanju odločitev v svetu. Lizbonska pogodba in štokholmski program nam dajeta možnost, da se učinkovito lotimo tistih vprašanj, za katera državljani zahtevajo, da Evropska unija najde rešitve. Nobena država se ne more same soočiti z eh, organiziranim kriminalom, nobena država se ne more sama lotiti težav, kot so povečane migracije in tako naprej. Na teh področjih lahko, če sodelujemo skupaj na evropski ravni, doprinesemo dodano vrednost. Prav tako se zavedam, da mi, ki zastopamo Evropsko unijo, moramo nekaj storiti tudi v zvezi z demokratičnim deficitom. Udeležba na evropskih volitvah upada vsakič znova, kar vzbuja predvsej zaskrbljenja. Evropske institucije bi morale prisluhniti evropskim državljanom. Ugotoviti moramo, kaj od nas pričakujejo in na tistih področjih tudi doseči rezultate. Izboljšati je treba dialog s civilno družbo, civilni družbi pojasniti, kaj počnemo in zakaj. To pa pomeni, da bomo vsi v tej dvorani morali prevzeti veliko večjo odgovornost. Štokolemski program nam daje možnost, da se odzovemo na pričakovanja in skrbi naših državljanov. Sama bom predstavila svojo vizijo in tudi svoje prednostne naloge, ki pravzaprav izhajajo iz štokolemskega programa. Na teh prednostnih nalogah smo trdo delali, pri tem smo poštevali tudi vašo resolucijo iz novembra, ki nam je bila veliko pomoč. Upam, da bo delo na področju notranjih zadev potekalo na dober način, zato da bomo zaščitili pravice vseh naše delo pa mora temeljiti na skupnih vrednotah, ki jih morajo vsi spoštovati. Državljanom je treba zagotoviti varno Evropsko unijo, v kateri bo vedno zagotovljena njihova svoboda, varnost in tudi dostojanstvo. Sama bom poskrbela za to, da bo solidarnost temelj, na katerem bomo gradili. Gre za solidarnost med institucijami, med svetom, parlamentom in komisijo in za solidarnost med državami članicami, ko prevzemamo veliko odgovornost in vzpostavljamo obsežen evropski azilni sistem, ki bo moral biti učinkovit in human. Prav tako je treba zagotoviti solidarnost med vsemi organi, ki se ukvarjajo z grožnjami, s katerimi se soočamo. Gre tudi za izražene solidarnosti znotraj komisije. Namreč znotraj komisije je treba vzpostaviti kolegijalnost in zagotoviti dobro sodelovanje. Naj se lotim samega bistva svojega dela. Sama si bom prizadevala za skupno politiko na področju priseljevanja in azila. Zdi se mi, da bi morali zauzeti celosten pristop, sodelovati je treba s tretjimi državami, zaščititi vse tiste, ki zaščito potrebujejo. Spodbujati je treba zakonito priseljevanje, ponuditi je treba podporo vsem tistim državam, ki se še razvijajo, boriti se je treba proti nezakonitemu priseljevanju. Azilna politika je po mojem mnenju zelo dober primer, s katerim lahko pokažemo, da branimo evropske vrednote, kot so naprimer človekove pravice, solidarnost in tako naprej. Mislim, da moramo razviti evropsko politiko, ki bo zagotavljala zaščito in varstvo tistih, ki bežijo pred preganjanjem. Prav tako bi morali zagotoviti politiko, ki bo omogočala nudenje začasne pomoči Evropa mora ponuditi pomoč tistim, ki pomoč potrebujejo. Prav tako je treba spoštovati Ženevsko konvencijo in načelo nevračanja. Evropska unija mora biti verodostojna tudi pri reševanju vprašanj nezakonitega priseljevanja. Ena izmed večjih prednosti Evropske unije so štiri svoboščine. Prost pretok oseb, gibanje brez meja se mi zdi, da sta dva pomembna rezultata ki smo jo dosegli v zadnjih letih. Glede na to, da notrnih meja ni več, moramo zagotoviti veliko večji nadzor nad zunanjimi mejami Evropske unije. Mislim, da bi morali sodelovati pri tem tudi s tretjimi državami. Vzpostaviti je treba tudi ustrezen sistem za zakonito priseljevanje. S tem bomo postali bolj konkurenčni, naš delovni trg bo postal bolj fleksibilen Res je, da se naše potrebe razlikujejo, dejstvo pa je, da bomo v prihodnosti morali povečati delovno imigracijo, priseljevanje delavcev v Evropsko unijo. Zakonit pristop v Evropsko unijo je treba jasno opredeliti. Pravila morajo biti znana vsem in situacija mora koristiti vsem. Zagotoviti je treba boljša delovna mesta, v boljših pogojih vzpostaviti je treba tudi boljše gospodarske odnose in razvijati družbo. Istočasno pa je treba zagotoviti tudi bolj učinkovito notranjo integracijsko politiko. Na trgih dela je treba odpraviti vse tiste ovire, s katerimi se soočajo tisti, ki so ravno kar prišli v Evropo. Morda bi morali sprejeti neke vrste listino, ki bi zagotavljala zakonitim migrantom enake pravice kot evropskim državljanom. Treba je izboljšati usklajevanje, sodelovanje in tudi učinkovitost. Zato si želim, da bi pri migracijskih politikah imeli nek celosten pregled nad celotnim področjem. Vzpostaviti je treba tudi notranjo strategijo za varnost, pri čemer je treba spoštovati solidarnost med državami članicami in njihovo suverenost. Izkoristiti je treba vsa sredstva, ki jih imamo na voljo, zato da se borimo proti grožnjam, zato da obranimo temeljne svoboščine in zato, da se postavimo v bran državljanov. Ogledati si je treba tudi sodelovanje med tistimi organizacijami, ki se borijo proti organiziranemu kriminalu in tistimi organizacijami, ki delujejo na mejah. Vzpostaviti je treba boljše sodelovanje med pravosodnimi organi. Boriti se je treba proti organiziranemu kriminalu, ki ogroža naše državljane. Terorizem, spolno izkoriščanje otrok, otroška pornografija, internetni kriminal in tako naprej so največje grožnje, pri katerih lahko odigra pomembno ulogo tudi Frontex. Mislim, da je treba na teh področjih vzpostaviti veliko boljše in bolj poglobljeno sodelovanje. Predvsem sodelovanje med tistimi agencijami, ki imajo na voljo ustrezne instrumente, naprimer Frontex. Zagotoviti je treba tudi čim bolj učinkovito izmenjavo informacij. Ta izmenjava informacij pa mora potekati na tak način, da se tajne informacije in osebni podatki zaščitijo na največji možni način. Vse to je zapisano že v listini o temeljnih pravicah. Gospod predsednik, Evropska unija mora biti pomemben partner tudi na svetovni ravni, zlasti, ko gre za zagotavljanje varnosti in svobode. Tež, tesno je treba sodelovati z našimi sosedi in tudi z našimi partnerskimi državami. Sama sem nameravala najprej pripraviti ustrezen akcijski načrt, ki bo temeljil na štokolomskem programu. Pri tem nameravam sodelovati s kolegico Vivian Redding. V štokolomskem programu je že zapisanih kar nekaj pomembnih določb. V akcijskem načrtu bomo ta načrt tudi upoštevali in pripravili ustrezne smernice za naprej. Sedaj, ko je začela veljati Lizbonska pogodba, bo za vsa področja, za katera sem odgovorna, veljav postopek soodločanja. To pa pomeni, da bo zagotovljena veliko večja preglednost in tudi nadzor nad delovanjem na področju notranjih zadev. Tudi sama bo morala delovati veliko bolj pregledno v prihodnih petih letih. Sama sem se vedno zauzemala za odprtost in za preglednost. Poskrbela bom za to, da bo s ste tako vi kot svet deležni enakih informacij, Želim si sprejemati boljšo zakonodajo. Upam tudi, da bodo zakonodajni predlogi komisije veliko bolj brljivi in razumljivi. Sama spoštujem parlament, predvsem zaradi sedemletnih izkušenj, ki jih imam kot poslanka. Mislim, da je parlament pokazal veliko zauzetost, imate veliko strokovnega znanja. Skupaj z vami bom branila evropske vrednote in skušala spostaviti Evropo državljanov. Evropo, v kateri zagotavljamo varnost in zaščito. Evropa, v kateri so svoboščine bistvenega pomena. Prisluhniti bo treba državljanom, odzvati se bo treba na organiziran kriminal, vzpostaviti bo treba pravične, humane migracijske in azilne politike, istočasno pa zaščititi naše zonanje meje pred nezakonitim priseljevanjem. Ogromno dela nas čaka, vendar zahvaljujoč vašemu strokovnemu znanju in vaši zauzetosti lahko ponudimo odgovore na ta vprašanja. Hvala. Najlepša hvala, gospa Malstrom. Pohiteli ste zato, da ste ostali znotraj predvidenega okvira desetih minut in upam, da se boste tudi še naprej eh, tako trudili za to, da se boste držali časa. Zdaj pa bomo nadaljevali z vprašanji v skladu z Dehontovim sistemom in prvi, da bi besedo gospod Busutil. Najlepša hvala, gospod predsednik. Eh, Vsako leto na stotine plovil zapusti afriško obalo eh, in eh, si prizadeva pripotovati v Evropo. To so potovanja, ki jih organizirajo organizirani kriminalci. To je škandal v tem 21. stoletju. Eh, posledica tega pa so, je pogosto človeška tragedija. Na stotine ljudi vsako leto utone v naših morjih. Uh, Hkrati pa to predstavlja tudi eh, nesorazmerno breme za južnoevropske države, ki morajo te ljudi reševati, jih sprejeti in za nje tudi poskrbeti ljudje v teh državah danes spremljajo to vaše zaslišanje in želijo dobiti jasno zavezo z vaše strani, da boste ustavili to človeško tragedijo enkrat za vselej. Moje vprašanje je jasno in enostavno. Ali ste pripravljeni sprejeti to zavezo ali boste ustavili to zakonito priseljevanje in kako? Najlepša hvala, gospod Malstrom. Najlepša hvala, gospod Pusutil. Strinjam se z vami, da smo priča številnim grozovitim tragedijam v sredozemlju in to je potrebno ustaviti. Evropa ima odgovornost, da sprejme in zaščiti tiste, ki pridejo k nam v skladu ženevsko. Eh, konvencijo in da spoštujemo načelo nevračanja, ampak eh, istočasno se moramo boriti tudi proti nezakonitemu priseljevanju in proti organiziranemu tihotapljenju in trgovini z ljudmi, kar se v veliki meri dogaja. Ne vem, ali se lahko tega lotim sama, ampak skupaj z vami, v sodelovanju z vami, sem se pripravljena lotiti tega problema. Okrepiti moramo vlogo Frontexa, kot sem omenila v svojem uvodu. Potrebno je povečati solidarnost med državami članicami zato, da si bodo te v večji meri delile odgovornosti. Eh, hkrati bomo kmalo odprli podporni urad za azil, ki bo imel sedež na Malti in ki bo tudi eh, koristen na tem področju. Imamo eh, programe ponovne naselitve ki jih bomo v kratkem tudi uh, ocenili in uh, takoj, ko bomo dobili prve ocene, se bom temu tudi posvetila. Uh, hkrati pa moramo tudi tesno sodelovati s tretjimi državami, zato da bomo eh, videli, kako lahko sosednjimi državami okrog sredozemlja uh, Torej, kako lahko v sodelovanju z njimi ustavimo to nezakonito preseljevanje? E, gre pa tukaj sveda za globalna prizadevanja, kajti preseljevanja obstaja vse od časom Adama in Eve in to se bo nadaljevalo, dokler bodo obstajale take e, gospodarske, socialne in drugačne razlike med e, različnimi državami. E, Tukaj gre za širšo politiko, gre tudi za podporo demokraciji, človekovim pravicam in gospodarskemu razvoju v teh državah. Skratka, gre za zelo kompleksno vprašanje, ampak pripravljena sem sodelovati z vami pri reševanju letega. Hvala. E, gospod e, Bosutil, imate do, dodatno vprašanje? E, hvala. No, dali ste mi upanje, da bomo morda vendarle uspeli doseči ta cilj. Zdaj pa vas sprašujem o pilotskem projektu, ki naj bi pomagal južnoevropskim državam eh, pri pomoči priseljencem, ki prihajajo v te države in pri tem, da bi te ljudi potem razporedili pre, po preostalih delih Evrope. Ta projekt temelji na prostovoljni solidarnosti, ampak tisto, kar potrebujemo, je učinkovita solidarnost. Zato bi rad z vaše strani dobil več podrobnosti o tem, kako eh, naj bi se ta solidarnost udejanjila v dejanjih, torej ne samo v besedah. Izvolite. No, mislim, da kar zadeva solidarnost, smo v zadnjih dveh letih naredili predvsej. Eh, imamo podporni urad za azil, ki bo kmalo začel delovati. Eh, ravno tako imamo kar precej denarja v Frontexu in v skladu za nadzor meja. To se je bistveno povečalo. Potem imamo tudi ta pilotski projekt z devetimi državami. Upala sem, da bo sodelovalo več držav, ampak mislim, da je to dober začetek in eh, videli bomo, kako bo lahko to preoblikovali v bolj stalen projekt s stalnimi sredstvi. Kmalo bom predstavila tudi predloge o tem, kako okrepiti Frontex eh, in kako eh, izvajati pritisk na države članice, da bodo eh, uresničile svoje zaveze in svoje dožnosti, tudi kar zdiva pakt o priseljevanju oba zelo dobro veva, da so razmere v različnih državah različne, tudi kar zdaj v njihovo pripravljost na sodelovanje. In mislim, da je tukaj pomembno, da državam ponudimo kar največ orodij za to, da postanejo solidarne ne samo v teoriji, ampak tudi v praksi. In komisija bo, bo poskusila predložiti kar največ takih uh, instrumentov. Najlepša hvala. Besedo dobi gospod Moraes. Eh, gospa Majstrumova, kot je povedal kolega, je solidarnost eno od ključnih vprašanj, s katerimi se boste ukvarjali, ampak v uvodu ste omenili tudi spoštovanje temeljnih pravic. Boste prva komisarka za notranje zadeve, kajti prišlo je do razdelitve resorja na notranje zadeve in temeljne pravice, ampak vse, kar je eh, ključno za našo poslansko skupino, azilni paket proti teroristični ukrepi, SWIFT, Eurodag, eh, telesni skenerji, Eh, vse te zadeve vključujejo tudi elemente eh, temeljnih pravic in varnosti. Kako se boste torej lotili tega vprašanja? Seveda boste sodelovali eh, s kolegico komisarko, ampak to bo postopek, v katerem bo vedno prihajalo do potencijalnih konfliktov. In če vam dam primer Eurodaka, podatkovna baza prstnih odtisov ne bi bila samo to podatkovna baza, ampak zdaj se govori o možnem dostopu eh, organov pregona. In eh, tukaj prihaja do potencialnih konfliktov in zanima me, kako boste eh, preprečili, da bi do teh prišlo in kako boste zagotovili spoštovanje tudi drugih vidikov v vašem portfelju. Hvala, gospod Moraes. Ja, res je, gre za novo razdelitev dela znotraj komisije, za katero se je odločil predsednik Baroso. Uh, Eh, morda tudi zato, ker je štokholmski program tako obsežen, da potrebujemo dve osebi, da eh, ga boste uresničevali. Eh, dve ženski, morda bi sicer potrebovali tri moške ampak eh, delovali bova v istem generalnem direktoratu in eh, zelo tesno bom sodelovala z gospo eh, Redingovo, ki je tudi že napovedala, da bo poskušala v spredje postaviti vprašanje temeljnih pravic in sama bom pri tem z njo tesno sodelovala. Tisto, kar je zdaj bistveno, je, da imamo Lizbonsko pogodbo in so odločanje z Evropskim parlamentom. In to me zelo veseli in večina naših odločitev, ko bo predmet soodločanja in vem, kako ste vi zavezani temeljnim pravicam in svoboščinam in zato računam na to, da bom v sodelovanju z vami poskrbela za to, da se bomo teh potencijalnih konfliktov lotili na kar najboljši način. Tisti, ki me poznate, veste, da delam na tem področju že vse življenje in da ne bi sprejela tega delovnega mesta, če ne bi bila prepričana, da se bom tudi tukaj lahko v veliki meri posvetila temeljnim pravicam. Najlepša hvala, gospod Moran, za ponovno vprašanje. Ja, hvala, gospod eh, predsednik. No, čeprav sta dve, tukaj dve ženski, boste, se boste soočili s precejšnjim izzivom. In eh, prejšnji teden smo slišali citat francoskega ministra, ki naj bi rekel, da eh, bi špansko predsedstvo rado uvedlo evropski sistem PNR. Imeli smo toliko težav z ameriškim sistemom. Kako se boste vi lotili takega izziva, eh, sploh če upoštevate vse tisto, kar, se, kar smo se oziroma kar eh, bi se morali učiti eh, z ameriškega primera PNR? Gospod Mastrom, no, če vzamem PNR za primer, Eh, tukaj imamo skupino, ki sodeluje z američani in ki se bo v kratkem sestala za to, da bi ponovno ovrednotili sodelovanje med Evropo in ZDA, kar zadeva eh, stroške, učinke, sorazmernost, eh, varstvo podatkov in tako dalje. Vse to je potrebno preučiti, preden nadaljujemo. Eh, ravno tako pa se vam lahko zavežem, da bom eh, preučila vse podatke o podatkovnih strukturah v Evropski uniji in da bom na podlagi tega vrednotila, kaj imamo, kaj je odvečno, kako lahko stvari bolje organizirano in kaj nam manjka. Kajti sorazmernost, učinkovitost, uporabnost in spoštovanje. Eh, Varstvo podatkov so tukaj ključnega pomena. Najlepša hvala. Zdaj pa dobi besedo gospa Henis Plešert. Najlepša hvala, me veseli, da ste danes z nami. Alde je pripričan, da je potrebno čim prej spostaviti skupni azilni eh, sistem. Pravite, da se boste usredotočili na sprejetje eh, še manjkajočih predlogov in eh, glede na to, da si prizadevate za boljšo zakonodajo, me zanima, katera direktiva je po vašem mnenju pravzaprav temeljni kamen eh, tega azilnega sistema. In pa gospod Pusutil tudi pravi, da je eh, pritisk zaradi priseljevanja vedno večji in da ne moremo varovanja meja pustiti, prepustiti samo tistim državam, ki tam pač ležijo. Kaj boste naredili za to, da eh, boste zmanjšali nezakonito priseljevanje, potem pa še zakonito priseljevanje. Uh, Napovedana je bila direktiva o eh, olajšanju preseljevanja zaposlenih pri evropskih podjetjih in eh, ali bo tudi to ena vaših prednostnih nalog. Najlepša hvala, gospa Malmström. Ja, kar precej vprašanj za dve minuti. Najprej prvo vprašanje. Da, mislim, da je potrebno narediti marsikaj in eh, celotno sveže nazila bomo morali uh, preučiti, ampak. Uh, uh, Direktiva o sprejemu je tukaj ključnega pomena. Imeti moramo enoten sistem, kako ljudi sprejemamo. Ta sistem mora biti predvidljiv in eh, države članice ga morajo upoštevati in spoštovati. V Evropski uniji imamo zelo različne sisteme in če si res želimo skupne azilne politike, moramo vsi imeti enake pogoje za sprejem ljudi in eh, to je nekaj, kar bo tukaj vneslo veliko več reda v to politiko kot sem povedala, je preseljevanje globalni pojav, ki obstaja že od pradavnine in tega ne moremo ustaviti, ampak če želimo imeti verodostojno azilno politiko, moramo tudi nadzorovati meje, kot sem povedala gospodu Busutilu. In tukaj bomo potrebovali različna urodja za to, da bomo to uresničili. Nekaj sem jih opredelila in mislim, da ni potrebno, da jih ponovno naštevam. Ampak nekaj, kar moramo narediti, je, da poskrbimo, da obstajajo zakoniti načini, kako priti v Evropo in da so te načini na voljo. Ti morajo biti jasno urejeni, predvidljivi eh, in države članice se morajo glede njih strinjati. Tukaj bom predložila nekaj direktiv. Eh, Naprimer, direktiva o sezonskih delavcih, eh, potem direktiva o lažjem prihajanju zaposlenih v podjetjih, kajti tukaj obstajajo številne komplikacije in to želimo olajšati. Glavnem, to so predlogi, ki jih bom k malu predstavila in eh, o tem razpravljala tudi z Evropskim parlamentom. Najlepša hvala, gospod Henis Plešer. Ja, najlepša hvala. Eh, kot sem že omenila, edina rešitev ne more biti stroži nadzor meja, je pa to pomembno. Omenili ste, da želite okrepiti vlogo Frontexa in s tem se strinjam. V tem trenutku Frontex nima svoje opreme in eh, države članice tudi nimajo nobenih obveznosti, da mu to opremo ponudijo. Eh, ali namerava te uh, uvesti obvezni mehanizem, uh, v skladu s katerim bodo države članice prisiljene sodelovati, uh, ali pa se bolj zauzemate za to, da bi Frontex imel svojo opremo. Če ne, zakaj ne in kakšne pobude boste tukaj sprijeli? In pa še bolj nasplošno, kako ocenjujete trenutno zavezanost držav članic, kar zadeva solidarnost, torej o tem smo že govorili, ampak zanima me ponovno, kako nameravate povečati politično pripravljenost držav članic, da uh, prispevajo k čim hitrejšemu uresničevanju evropske strategije o skupnem azilnem sistemu. Najlepša hvala, gospod Majstro. No, kot sem že omenila, mm, bom čim prej, že v začetku tega leta, uh, predstavila predlog o reformi Frontexa in to bo vključevalo uh, predloge o posameznih eh, specializiranih vejah, pa tudi predloge o tem, kako bo Frontex v prihodnje sodeloval z drugimi agencijami predložila bom, da eh, naj bi Frontex sam kupoval svojo opremo, ki bi jo uporabljal v svojih operacijah. Mislim, da bo to koristno in da bo marsikaj olajšalo, kajti, eh, kot ste omenili, so pogosto države na papirju zavezane operacijam, potem pa tega ne uresničujejo. Eh, Frontex mora biti opremljen tudi, kar zadeva človeške vire, kar zadeva strokovno znanje, zato da bo. Eh, izobraževal uradnike na mejah, o nadzoru meja, o nevračanju in tako dalje. Kar zadela solidarnost, o tem sem, uh, sva govorila z gospodom Busutinom, e, imamo različna orudja, finančna orudja, upravna orudja uh, in podporni urad za azil in upamo, da bomo s tem uh, novim elementom uh, vnesli več stabilnosti. Hkrati pa uh, bomo morali preučiti, kaj se bo tukaj dogajalo v svetu. Vemo, da tam obstajajo težave in videli bomo, kako bomo lahko delovali naprej. Najlepša hvala, gospa Sargentini. Najlepša hvala, gospod predsednik. Če uh, sem iskrena, ima skupina zelenih uh, veliko pričakovanj, veliko upanja glede vašega prihodnjega dela. Imamo pa vprašanje. V preteklosti smo bili nažalost priča predlogom komisije o, o vprašanjih povezanih z lakonitim preseljevanjem, ki so naleteli na blokado v svetu. E, kako vi gledate na to in kako se boste lotili teh e, blokad v svetu, če se bo to zgodilo tudi pri vaših predlogih? In pa drugič, e, po političnih načrtih za legalno priseljevanje iz leta 2005. Nismo videli nobenih eh, za, konkretnih rezultatov. Eh, tukaj govorim predvsem o enotnem dovoljenju in o direktivi za sezonske delal, delavce. Eh, prosim vas, da nam poveste, kako se boste tega lotili in ali imate tukaj kakšne konkretne načrte. Gospa Mastrom, najlepša hvala, gospa z Argentini in najlepša hvala za vaše komentarje. Nisem eh, super ženska, ampak se bom potrudila. V stokomskem programu in že vse od Amsterdama je zelo jasno, da države članice želijo, da so zavezane temu, da se vzpostavi tudi programi za zakonito preseljevanje. E, trenutno smo v gospodarski krizi, ampak ta bo minila in v Evropi bomo potrebovali ljudi. V različnih sektorjih in različnih državah je to različno, ampak potrebujemo ljudi. In To bo jasno zapisano tudi v Evropski strategiji za leto 2020 in zato moramo omogočiti zakonite načine, kako priti v Evropo. Hrati pa je to tudi eden načinov, kako se boriti proti nezakonitemu preseljevanju. Enotno dovoljenje, tukaj so stvari eh, zastale že pred časom, ampak to je pomembno. Uh, pomembni pa so tudi pogoji za zakonite priseljence. Ti morajo vedeti, da če pridejo v Evropo, imajo določen nabor pravic, ki so primerljive z državljani Evropske unije. Kajti, če želimo pritegniti ljudi, da bodo prišli v Evropo, eh, To so ljudje, ki bodo zelo koristni za nas, ki bodo prispevali k uspehu našega gospodarstva, hkrati pa nas bodo obogatili s svojimi izkušnjami. Tukaj so trije predlogi, ki jih bom predstavila. Najprej direktiva o sezonskih delavcih, eh, potem direktiva o zaposlenih v podjetjih, ki sem jo že omenila, potem v nadaljevanju letošnjega leta pa bom predstavila tudi direktivo o o stažistih. In, uh, torej, Tukaj eh, pa so pomembni tudi sporazumi s tretjimi državami, kajti če želimo, da nam te države pomagajo v boju proti nezakonitemu preseljevanju, moramo njihovim državljanom eh, omogočiti tudi zakonito preseljevanje. Potem pa je tu še modra karta, eh, ki še ne deluje in to moramo popraviti. Skratka, tukaj kar nekaj predlogov, ki jih bom predložila zelo hmalo. Najlepša hvala, gospa Sargentini. No, če mi dovolite, bo do pod vprašanje postavila kolegica Flotr. Merci, uh... Najlepša hvala za besedo. Govorili ste o delavcih migrantih, ki imajo urejen status v Evropi. Ti priseljenci so pogosto izpostavljeni diskriminaciji in nasilju. Ravno kar sem se s kolegi vrnila iz Kalabrije, ugotovili smo, kako se kršijo človekove pravice na področju kmetijstva. Rekli ste, da želite storiti več na področju zagotavljanja temeljnih svoboščnih človekovih pravic. Veliko dela vas čaka. Govorili ste tudi o tem, da želite okrepiti Frontex. Z direktorjem Frontexa se morate pogovoriti o tem. Namreč on ima občutek, kot da iz Evrope pravzaprav meče ven proizvode. Ta človeška dimenzija se sploh ne upošteva. To jasno kaže na to, da boste morali storiti veliko več na tem področju, zato da bodo migranti, ki zahtevajo azil ali pa ne, lahko uživali vse pravice, ki jim jih zagotavljajo listine. Kaj boste storili, da bo to doseženo? Gospa Mastrem. Seveda se v celoti zavedam tega problema. Ko ste že sami rekli, tako zakoniti kot nezakoniti priseljenci imajo svoje pravice, imajo človekove pravice in Evropska unija mora te pravice braniti. Braniti moramo pravice vseh ljudi na tem planetu. Kot sem že povedala vaši kolegici, treba je storiti veliko več dela tudi pri zagotavljanju pravic tistih, ki prihajajo v Evropo, v Italijo ali kamorkoli drugam, kot sezonski delavci. Boriti se je treba proti organiziranemu kriminalu, kajti ti delavci so zelo pogosto žrtve trgovine, z njimi delajo kot da so blago, nimajo nobenih pravic, nimajo nobenih svoboščin, niso plačani, doživljajo velik pritisk tudi znotraj kraja, v katerem delajo. Evropska unija mora vedno braniti človekove pravice, spoštovati načelo nevračanja, spoštovati pravice posameznikov, pravice prosilcev za azil. Vsak posameznik ima pravico zaprositi za azil, če to želi. Je pa res, da moramo zagotoviti tudi nadzor nad mejami. Z gospod Reding se bova seveda usklajevali na tem področju, skušali bova ugotoviti, kako izboljšati Frontex, kako rešiti vsa ta vprašanja. Zdaj pa gospod Kirkhope. Eh, gospod predsednik, gospa kandidatka, Dogodki v zadnjih tednih so eh, zopet uvrstili ukrepe proti terorizmu na vrh dnevnega reda. Stokomski program pravi, da je potrebna vse evropska strategija za preprečevanje in boj proti terorizmu, čezmejnemu kriminalu, kot je trgovina z ljudmi, eh, zlorabe interneta, kibernetski kriminal, eh, tihotapljanje tobaka in tukaj zahtevamo bolj usklajeno ukrepanje eh, evropskih institucij, organov eh, in različnih mrež. In zanima me, kako nameravate nadaljevati z delom na področju boja proti terorizmu in organiziranemu kriminalu, tako v Evropi kot na mednarodni ravni. Kajti tukaj mislim, da morate eh, upoštevati načelo sorazmernosti, kar zadeva evropske odzive. Gospa Mastrom. Hvala, gospod Kirko. Ja, to je ena od prednostnih nalog, ki se jim bom eh, zelo kratkem posvetila. Torej, eh, strategija notranje varnosti, to potrebujemo zato, da se bomo borili proti grožnjam terorizma, organiziranega kriminala in tako dalje, vsem grožnjam, ki ste jih omenili. Evropska unija je tukaj že sprejela nekaj ukrepov, ampak bolj eh, celostno moramo oceniti eh, instrumente, ki jih imamo na voljo v boju proti terorizmu. In eh, zato tukaj želim najprej preučiti tisto, kar že imamo na voljo, kar zadeva izmenjava podatkov, kar zadeva sodelovanje z američani in z drugimi, kar zadeva zakonodajo, politike, sredstva in tako dalje. Zato, da bom vzpostavila bolj celosten okvir, ker zadeva boj proti proti terorizmu. Morda tukaj prihaja do kakšnega podvajanja ali česa podobnega, kar je potrebno odpraviti. In uh, svojo oceno uh, bom kmalo prišla tudi pred vaš odbor, kar pa zadeva nove informacijske sisteme in tako dalje. Te stvari je vedno potrebno vrednotiti glede sorazmernosti, glede stroškov, glede dodane vrednosti in seveda tudi glede spoštovanja temeljnih pravic. In, uh, preučila bom vse že obstoječe sisteme v luči teh kriterijev. Kar zadeva terorizem, pa je potrebno preučiti orodja za preprečevanje, za zaščito, za pregon in za ustrezne odzive. Tukaj imamo različne agencije, različne zakonodajne ukrepe in mislim, da je potrebno v večji meri povdariti tudi žrtve, Tukaj smo nekaj stvari že sprejeli, ampak bolj se moramo posvečati žrtvam terorizma in to bo eh, tudi del eh, celostnega predloga, kar zadeva notranjo varnost. Gospod Kirkop, ja, eh, pomirili ste me s tem svojim odgovorom, ampak ne glede na to, koliko žensk bo delovalo na tem področju, ali lahko. Oh, Eh, ali mi lahko vi, komisarka, kot zelo pozitivna eh, in močna ženska, zagotovite, da bo enaka sorazmernost upoštevana tudi, ko gre za količino zakonodaje, ki jo morajo eh, uresničevati države članice na tem področju. Ali bo tukaj še vedno povdarek na večjem sodelovanju in kadar je to potrebno, bo obstajala tudi možnost nacionalnih optautov in nacionalnih prednostnih nalog. Kajti upam, da se strinjate z mano, da eh, enotna politika za vse ni vedno najbolj učinkovita. Gospa Malstrom, kar zadeva terorizem, Evropska unija nima veliko zakonodajnih eh, orodij, v veliki meri je odgovornost pri državah članicah, Evropska unija lahko poskrbi samo za usklajevanje in eh, eh, za to, da eh, smo bolj učinkoviti skupaj, kar zadeva preprečevanje. In tukaj smo naredili že kar nekaj. Ko govorimo o celostnem pregledu, eh, To ne pomeni, da nujno želim predstaviti nove zakonodajne predloge. To pomeni, da želim dobiti pregled in eh, Vem, da ste se o tem pogovarjali tudi z mojim predhodnikom, gospodom Barujem. Želim videti, kaj imamo, kako lahko ta orodja učinkovito uporabljamo, lahko morda katera orodja odpravimo, ker niso učinkovita ali pa morda kaj manjka in je potrebno te vrzeli zapolniti. In to je vsekakor nekaj, o čemer sem pripravljena z vami razpravljati v prihodnjih mesecih. Gospod Tavares. Ja, najlepša hvala. Gospa Malmström. Rad bi vedel, kaj mislite o azilnem vprašanju. Torej, tukaj ne želim nekih splošnih izjav, ampak uh, konkretne navedbe. Uh, smernice za Frontex so obstajale in uh, eh, tu je prineslo dobre rezultate, kar zadeva Libijo. Ampak objavljen je bil tudi video posnetek in tam smo videli, kako v Libiji ravnajo z ljudmi in tam dejansko teptajo človekove pravice. Uh, govora je bilo tudi o nekem zaporniku, ki je uh, skoraj izgubil življenje zaradi tega. In zato me zanima, kaj počnete, kaj boste konkretno naredili ali nameravate preučiti mandat Frontexa za to, da uh, bo tista najpomembnejša naloga, torej reševanje življenj ljudi, dejansko v spredju. Potem pa še vprašanje nevračanja. Uh, Eh, tudi to je nekaj, kar je potrebno temeljito preučiti in tukaj se ne moramo vedno sklicevati samo na Ženevsko konvencijo. Zanima me, kakšne konkretne ukrepe tukaj načrtujete. Gospa Malmström. Najlepša hvala. Nisem posem prepričana, če sem prav razumela vaše vprašanje, ampak mi boste že povedali. Eh, Evropska unija ima seveda odgovornost, da rešuje življenja in kar zadeva krepitev Frontexa, bom tukaj se ukvarjala tudi s pomorsko zakonodajo. Vem, da, da so obstajale težave pri dogovorih o definicijah in eh, Tukaj je potrebno pojasniti stvari glede tega, kakšne so dožnosti Frontexa in držav članic, ko gre za ukrepanje na uh, evropskem teritoriju. Uh, načelo nevračanja pa je del mednarodne konvencije in mi kot demokratične države in kot Evropska unija smo temu zavezani. Poskrbeti moramo za to, da zaščitimo ljudi, eh, ki bežijo zato, ker je njihovo življenje ogroženo, ker jim grozijo kršitve človekovih pravic in tako dalje. Včasih je težko vedeti, Eh, če naprimer govorimo o sredozemlju, ali ti ljudje bežijo zato, ker so zatirani, ker je njihovo življenje ogroženo, ali pa zato, ker tako kot številni evropejci v prejšnjem stoletju si želijo boljšega življenja, ker živijo v zelo slabih razmerah. Četrtina prebivalcev Švedske je. Eh, Pred leti zapustilo Švedsko, odšli so v ZDA in eh, tam živeli naprej in prispevali k izgradnji te države. Tam so našli nov dom. Uh, in eh, zastavili ste tudi vprašanje o Libiji. Z, Libij, z Libijo se seveda moramo pogovarjati, to je pomembna država, tranzitna država, eh, Eh, tudi država izvora. In eh, ti pogovori niso enostavni, ker Libija ni ravno demokratična država, ampak najti moramo nek način za sodelovanje. Vem, da je prišlo do um, približevanja med komisijo in um, med prejšnjim predsedstvom in Libijo, ampak stvari se zelo počasi premikajo. Upamo pa, da bomo našli nek način sodelovanja za to, da bomo lahko računali na njihovo pomoč. Uh, Eh, seveda vedno znova povdarjamo in jih opozarjamo, da morajo obravnavati eh, ljudi v skladu z mednarodnimi standardi. Tukaj sodelujemo tudi z eh, predstavniki drugih organizacij, ki tam delujejo in to ne bo enostavno delo in kar dolgo bo trajalo. Najlepša hvala. To, Nazaj k gospodu Tavaresu. Hvala lepa. Govorili smo o problemih, sedaj pa me zanimajo odgovori. Zanima me rešitev za begunce. Ena od rešitev za nje bi bila ponovno naselitev v tretjih državah ali pa seveda naselitev znotraj ene države Evropske unije, ampak to je nekaj drugega. Obstaja okrog 200 tisoč beguncev, ki jih je potrebno naseliti. ZDA so prevzele določeno število teh beguncev. 100 tisoč teh ljudi bi se moralo naseliti v Evropi letno, to smo slišali. Ja, kako bomo pa to storili? Do sedaj smo morali naseliti samo 5 tisoč ljudi. Pravzaprav sploh ni enote, ki bi se ukvarjala s tem problemom. Sploh nimamo primerne strukture. Ali mislite, da bi bilo to dobro? Postopati tako? Govorili ste tudi o enakih pravicah za zakonite priseljence in pa o pravicah za uh, prebivalce Evropske unije. Ali lahko še nekaj več poveste o tem? Hvala lepa, morda vas nisem prav dobro razumela, kajti postavili ste uh, številna vprašanja. Vi ste poročevalec za to direktivo in veselim se spoznati kaj več o tem. Ponovna naselitev je ena številnih rešitev. Nekatere države so v to že vključene, druge bi lahko storile tu še več. Govorim o Evropski uniji. Tudi druge, tretje države bi lahko storile več. Tu bi lahko bil del rešitve, zato da bi tem ljudem eh, zagotovili streho nad glavo in da bi si Evropska unija porazdelila odgovornost. Hvala lepa. Gospod Borgecijo. Gospa kandidatka za komisarko, vesel sem, da ste zauzeli zelo pragmatičen, ne ideološki pristop k delu, ki ga boste upravljali. Ni mi bilo sicer vse popolnoma jasno, namreč nekoliko sem zaskrbljen nad direktivo, ki ste jo omenili, predvsem direktivo, ki se nanaša na multinacionalna podjetja pogosto v odborih slišimo pripombe strani kolegov, ki prihajajo iz severa Evrope in ki krivijo Evropsko unijo in evropske institucije za, naprimer, zlorabo, ki se dogaja pri ravnanju z migranti. Ampak, ko gre za deljenje bremena ki ga nosi naprimer moja država Grčija ali Španija ali pa Malta, ko se sooča s prejemom teh oseb, pa o tem ni več govora. Treba je storiti več za delavce, imigrante, zlasti tiste, ki prosijo za azil. Sam sem prej omenil specifičen primer, pa naj omenim še enega. Komisarka Ferrero Warner, predsednik prekinja kolega Borgezija. Se vam ne zdi, da bi morali vseh 27 držav članic pozvati k temu, da delijo stroške, do katerih pride pri ravnanju z migranti? Teda Evropska unija si vedno znova čestita, češ da se zelo borimo za človekove pravice, najbolj na svetu in da imamo tudi odgovornost, da ponudimo pomoč tistim ljudem, ki bežijo pred diktatorstvom. In vse države so k temu zavezane. Strinjam se z vami, nekatere države prevzemajo ve večjo odgovornost, druge pa manjšo. Tudi vse države v Evropski uniji prevzemajo odgovornost za to in tako je tudi prav. Veliko smo govorili o tem, kako si delimo odgovornost znotraj Evropske unije. Povedala sem vam nekaj možnosti, kako bi lahko to storili. Vem, da v sredozemlju obstaja velik pritisk. To, da velik del priseljencev v Evropo, ne glede na status, pride tudi preko zračnih poti in pa preko vzhodne Evrope ali pa preko drugih poti. Torej, to ni tema, ki se nanaša samo na sredozemlje. Vem pa, da je pritisk velik v sredozemskem območju. In eh, povedala sem, da moramo na tem delati. Eh, kar se tiče programov eh, ponovnega naseljevanja, kar se tiče Frontexa in pa kar se tiče sodelovanja, ki ga lahko imamo s tretjimi državami okrog sredozemskega prostora in s tem bomo tudi nadaljevali. Toda naj povdarim, da imamo mednarodno zavezanost, da sprejmemo ljudi, ki zaprosijo za azil in da jim damo tudi določene pravice. Hvala lepa. Gospod Baten, želite postaviti dodatno vprašanje? Ne? Še enkrat, gospod Borges. Hvala lepa. Upam, da boste odgovorili na vprašanje, ki sem vam ga zastavil. Iskreno upam, da bo Evropska unija dosledno izvajala azilno politiko, tudi ko gre za ponovno naselitev, migrantov, za zagotavljanje azila in tako naprej. Breme, do katerega pride pri tem delu, mora nositi vseh 27 držav članic. Ne morejo samo tri ali štiri države nositi vseh stroškov. Sami ste omenili tudi Frontex. Rekli ste, da je treba Frontex preoblikovati, da je treba izvesti reforme. Veselim se tega dela. Sam bi omenil samo dve področji, kjer je treba storiti več. Prvo področje in sicer vračanje. Frontex je pristojen za vračanje teh oseb in kolikor vem, vse države Evropske unije nosijo stroške vračanja. Ne samo posamezne države, temveč vse države članice. Kljub temu, da so samo določene države članice hodo prizadete zaradi tega fenomena. Uh, Drugi problem pa je povezan s sprejemnimi centri za priseljence. Te centre, kolikor vem, vodi Frontex. Uh, Hvala lepa, gospod Borgesio. Da, izdelala bom predloge o Frontexu. Tega še nisem izdelala, prisluhnila bom še nekaterim eh, predlogom. Toda ja, zagotovili bomo, da bo Frontex bolje opremljen za prihodne operacije. Odgovorne za um, zunanje meje pa so seveda države članice. Frontex pa lahko pomaga. Frontex lahko tudi pomaga državam članicam pri vračanju ljudi. In sicer takrat, ko so vsi primeri preverjeni, ko ne gre za prosilce za azil ko, preveri, ko se preveri, ali so bili postopki pravilni in eh, ko je posem jasno, da se ljudi lahko vrne v eh, njihove države in da, se, da jim pri tem ne bo grozilo mučenje, smrt ali tako naprej. To, da končna odgovornost bo seveda vedno pri državah članicah. Gospod Bonc? Ne, gospa Morvaj. Um, Sjepen, Kate Rubit történet és a reakció. Postavila bom dve kratki vprašanji in uh, želim si vašega odgovora. 23. oktober 2006 so se ljudje zbirali v Budimpešti. Pravzaprav so mm, se zgodile številne nepravilnosti. To je bila demonstracija, ki jo je policija brutalno zatrla. Številni ljudje so bili ranjeni in turisti so bili priča tem dogodkom. Tudi turisti so trpeli zaradi teh dogodkov. To je moja prva pripomba. Potem je prišlo tudi do hišnih preiskav. In bilo je tudi tako, da je bila neka ženska sama doma, potem je prišla policija, ki je preiskala hišo. Ta hišna preiskava je zelo dolgo trajala, včasih tudi deset ur, ne da bi obstajala kakršnakoli jamstva, da bi ta prizadeta oseba lahko dobila določene informacije in tako naprej. Kaj bi storili vi, da se kaj takšnega ne bi več ponovilo? Well, well, you, madam, um, um I I... Hvala lepa. Pravzaprav na to ne moram odgovoriti. Spominjam se dogodkov iz leta 2006 in vem, da je bil prisoten tam tudi minister iz švedske vlade. Toda seveda bi morale mačarske oblasti preiskati, kakšna, kakšno je bilo vedenje mačarske policije in ali je morda kršila mačarsko zakonodajo, to je nacionalni primer in komisija o tem ne more komentirati. Ne poznam podrobnosti, žal mi je, ampak na to vprašanje ne moram odgovoriti. Gospa Morvaj, dobi še enkrat beseda. Aha, sedaj pa gospod Bonc. Ik ben niet, uh, eh, gerust, uh, geworden van uw gospa Malmström, vaš odgovor me ni pomeril. Nasprotno, to, kar ste povedali, me vznemirja. Eh, vi se zauzemate za masovno preseljevanje, eh, govorite o konkurenčnosti in pa opravičujete masovno preseljevanje. Pri tem pa imamo v Evropi milijone brezposelnih, zlasti starejši delavci ne morajo več eh, najti dela. Vi pa bi sprejeli milijone novih priseljencev. Pomislite na probleme velemest. Pomislite na probleme v Bruslu, Londonu, Parizu, Rotterdamu in tako naprej. To so mesta, ki zelo trpijo zaradi priseljevanja. Vi pa že govorite o novem valu priseljevanja. Gospa Malmström, zelo sem zaskrbljena tem, kar ste povedali do sedaj. Upam, da ne boste dobili mesta komisarke za notranjo politiko. To je moje resnično upanje, kajti če boste vi postali komisarka, bomo imeli še več priseljencev in to se ne sme zgoditi. Gospa Malmström. Hvala lepa. Seveda so razlike med državami članicami, to da vse države bodo v prihodnosti potrebovale delavce priseljence. Prišlo bodo razlik med sektori in tako naprej, ampak če želimo ohraniti naša gospodarstva in če želimo plačevati za pokojnine za starejšo eh, eh, generacijo in pa za socialni sistem, potem bomo potrebovali delavce priseljence. To ne bo edina rešitev za naša gospodarstva, ampak del rešitve. In eh, Objavljene so bile že številne analize, ki to dokazujejo. Seveda bodo same države članice odločale o določenih sektorjih in tako naprej, ampak Evropa bo imela skupno ureditev, kako se tega lotiti in zato se bom zauzemala. Potem ste poudarili tudi pomen integracije. To je zelo, zelo pomembna točka in številne države članice bodo morale sodelovati na tem področju.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 gre za politiko priseljevanja. Povsem jasno je, da smo za to odgovorni. Poznamo tudi demografski razvoj v Evropi. In vemo, kakšna je situacija. Ali se strinjate s tem, da je za Evropo potrebno, da priseljevanje na nek način omejimo oziroma da to poteka na nek zmeren način. Seveda ni lahko to usmerjati. Zanima me, ali imate kakšne predstave o tem, da trg dela v Evropi ne bi smel biti oblikovan tako, da bi posledice zaradi preseljevanja utrpeli prebivalci Evrope. To je pomembno, kajti to vpliva tudi na konkurenčnost imamo državljane Evropske unije, ki imajo pravico do dela in pa imamo zakonite priseljence, ki imajo to pravico. To je zelo pomembno vprašanje. Zagotoviti bomo morali, da bodo imeli koristi vsi. Nekateri priseljenci se bodo želeli vrniti v države izvora za novimi izkušnjami, za novim strokovnim znanjem, nekateri pa bodo želeli ostati in o tem se bodo odločale posamezne države. Številni razmisleki bodo eh, potrebni. Naprimer, preprečiti moramo beg možganov iz eh, določenih tretjih držav. Tasno bom sodelovala s kolibom, ki, kolegom, ki bo odgovoren za zaposlovanje. Zagotoviti je treba, da bodo tisti ljudje, ki bodo prišli za stalno ali pa na podlagi kratkoročnih eh, pogodb, dobili dostop do pravic, do trga dela, da bodo prejemali pravične plače in da bodo živeli v pravilnih eh, pogojih. Imamo direktivo o delavcih, ki to regulira in tako naprej. In seveda bomo morali to upoštevati. Tu bomo zelo tesno sodelovali, zato da bi zagotovili, da ne bo prišlo do eh, nezaželenih posledic in da bomo zagotovili, da, bodo, da bo sta obe strani od tega imeli koristi. Hvala lepa. Še dodatno vprašanje. Gospa Bauer znova. Izvolite. In tudi kasneje bom še spregovorila. Dovolite dodatno vprašanje. Imamo zakonodajo, ki pokriva sankcije, ki se uvedajo za zaposlovalce, ki zaposlujajo nezakonite priseljence. Kako bi lahko zagotavljali pravno odgovornost izvajalskih podjetij. Da, torej ta direktiva še ne velja, ampak države članice se lahko že sedaj odločijo, da bodo to izvajale. In tudi to je del boja proti nezakonitemu priseljevanju. Imamo zakonito priseljevanje, hkrati pa moramo nadzirati tudi trgovino za ljudmi kajti včasih privabijo ljudi z določenimi obljubami, da pridajo v Evropo, potem pa delajo pod neznosnimi pogoji, kot je bil naprimer primer v Italiji in tako naprej. Zato moramo zagotoviti, da lahko zaposlovalci potrdijo, da izpolnjujejo pogoje za pravilno zaposlovanje in da lahko te dokumente predložijo tudi nacionalnim oblastem. Seveda mora biti to nacionalno organiziran sistem. In če kršijo ta pravila, kršijo zakone in to mora biti tudi dokazljivo. Torej, to še ni pričelo veljati, ampak države članice lahko to že izvajajo. Now... Hvala lepa, gospod Boskort. Gospa Boskort. You, Hvala lepa, gospod predsednik. Dobrodan, gospod Malmström. Številne ženske bežijo zaradi tega, ker se kršijo njihove temeljne pravice. Eh, zbežijo v Evropo zaradi tega, ker jim grozi pohabljanje spolnih organov in tako naprej. Potem pa ne dobijo azila zaradi tega, ker smernice za podelitev azila v državah članicah niso prav občutljive za ženska vprašanja. Dejali ste, torej leta 2010 eh, bo ustanovljen urad za podporo azi, zagotavljanje azila. Zanima me, katere ukrepe boste uvedli za to, da bi zagotovili, da bo ta urad deloval učinkovito in da boste po celi Evropi zaščitili ženske, ki bežijo pred eh, kršitvami človekovih pravic na podlagi spola. Gospa Malmström. Hvala lepa za to vprašanje. Večina priseljencev na svetu so ženske. To velja za cel svet, ne samo za Evropo. In zato moramo biti zelo občutljivi za to vprašanje. To velja tudi za evropsko politiko preseljevanja in pa azila. Te dve politiki morata posebej upoštevati ranljive skupine, nosečnice, ženske, otroke, uh, upoštevati uh, morata tudi ljudi s posebnimi potrebami in tako naprej. Uh, Podporni urad za azil in pa splošna politika bosta morala izdelati analize, kako bi v sprejemnih centrih zagotovili, da bi pomagali ženskam, ki so bile spolno zlorabljene ali posiljene. Potrebno je poskrbeti za rehabilitacijo teh žensk, kako bi lahko zagotovili, da bodo ženske v takšnih razmerah ločene od, žen, od moških in treba je upoštevati tudi nosečnice, treba je zagotoviti Да. Oprostite, iščem besedo. Na vsak način mora to podporni urad za azil upoštevati. Pa tudi, ko oblikujemo politiko priseljevanja in pa politiko azila, moramo upoštevati vse te razmisleke. Sodelovala bom za gospod Reding, da bi vse to tudi zagotovili. Kar pa se tiče pohabljanja eh, ženskih spolnih organov, da ženske, katerim to grozi, bi morale dobiti zaščito v Evropi in že obstajajo ukrepi, da bi se borili proti temu, naprimer s programom Dafne, ampak eh, to se bomo morali v prihodnosti še podrobneje ogledati. Bosko. Še enkrat, eh, gospa Boskort. Pohabljanje ženskih spolnih organov je postal velik problem v Evropi in to je posledica priseljevanja iz držav, kjer obstajajo te prakse? Ali bo preprečevanje tega visoko na vaši agendi? Kajti na ta način bi poslala Evropa jasno sporočilo, da bi morali ta problem po celem svetu rešiti. Kakšna bo vaša uloga v boju proti pohabljanju ženskih spolnih organov? In kako, uh, kakšno je vaše mnenje o evropski strategiji za boj proti temu pojavu? Komisija nima eksplicitne prav, pravne kompetence oziroma moči, kar se tega tiče. Toda komisija je začela delati na sporočilo o tem. Sodelujemo z državami članicami. Vem, da bo to prednostna naloga španskega predsedstva in pohabljanje ženskih spolnih organov je del hudega nasilja nad ženskami in dekleti v Evropi. In mislim, da bomo morali bolj sistematično izmenjevati dobro prakso. Uvajati bomo morali preprečevalne ukrepe. Poznam dobre primere, ki jih financira program DAFNE. Tukaj se dela z lokalnimi skupnostmi, z nevladnimi organizacijami in na ta način se preprečuje staršem določenih etničnih skupin, da bi to počele. Zakonodaje pa so različne med državami članicami, ampak mislim, da bi morali okrepiti sodelovanje pri preprečevanju tega, kajti mislim, da je to eh, grozljiv zločin nad deklicami in ženskami v Evropi in drugod. Gospod Giacolino. Sì, sì, eccomi qua. <laughs> Sono di... Lei ha parlato. Tu sam za vami. Prej ste govorili o tem, da je treba vzpostaviti sodelovanje med agencijami. Omenili ste tudi agencijo v Lizboni, agencija za nadzor nad drogami. Kot veste, se tudi psihoaktivne snovi precej zlorabljajo, mladi pijejo alkohol, zlorabljajo droge in to vodi v nepopravljivo škodo. Tudi v štokolmskem programu se specifično omenja ta tema, pa ne samo v povezavi z zmanjšanjem škode, temveč tudi s tem, kako bi lahko zmanjšali uporabo drog. Zanima me, ali bi ta centr za opazovanje, ta agencija storila kaj več na tem področju, ali boste sodelovali z gospod Reding in tudi z gospodom Dalom, ki je komisar za zaščito potrošnikov, zato da bi storili kaj več. Hvala lepa, gospod Malmström. To je zelo resen problem, gospod Jakolino. Evropska unija, po mojem mnenju, še ni storila dovolj na tem področju. Sveda so države članice odgovorne za to področje, zakonodaja, ki velja v Evropski uniji, je različna. Imamo agencijo za droge, na voljo imamo tudi štokolmski program, v okviru katerega bomo ta problem bolj podrobno razčlenili. Z veseljem bom sodelovala z vami pri reševanju tega vprašanja. Razmisliti pa je treba o tem, kakšne ukrepe je treba sprejeti, kako zagotoviti usklajevanje na evropski ravni. Kot ste sami izpostavili, gre za posledice na zdravju, gre za trgovino z drogami, gre za organiziran kriminal. Če želimo rešiti ta problem, moramo sodelovati s civilno družbo, z lokalnimi skupnostmi, z različnimi organizacijami, tudi nevladnimi organizacijami. Le tako bomo lahko rešili te težave. Problema se zavedam, ampak eh, mislim, da v tem trenutku Evropska unija nima na voljo instrumentov, s katerimi bi se lahko lotila tega izziva. Zagotovo pa bodo različni komisarji v kolegiju komisije morali delati na tem področju. Tako gospa Reding kot gospod Dal, ki ste jo že sami omenili. Evropska unija očitno še ni dojela, kako resen je ta problem. Predvsem pa bomo morali delati na lokalni ravni, če bomo želeli ta problem odpraviti. Ja. Hvala lepa, gospod Jakolino. Naslednje vprašanje se tudi navezuje na odvisnost od drog. Gre predvsem za problem, ki se pojavlja v številnih državah članicah. Namreč v zaporih ni dovolj prostora. V zaporih je kar tretjina oseb, ki prihajajo iz tretjih držav, ogromno oseb, ki so v zaporu, ima težave z alkoholom, ima težave z drogami. V štokolmskem programu se to že omenja. V okviru štokolmskega programa so namenjena tudi finančna sredstva, s pomočjo katerih naj bi zgradili nove zapore. Pomembno pa je tudi, kako se nekdani zaporniki potem vključujejo v družbo. Nekdanjim zapornikom je treba ponuditi ustrezne programe, s pomočjo katerih se bodo ponovno vključili v družbo. Ali nameravate izkoristiti možnosti, ki jih ponuja štokolemski program in na kakšen način? Hvala, gospod Malmström. Gospod Jakolino, strinjam se, da je to zelo resen problem, zato bi mu morali posvetiti več pozornosti. Evropska unija ne more rešiti vseh težav v Evropi. Lahko izpostavimo določene probleme, lahko ponudimo finančna sredstva za projekte, lahko izmenjamo ideje, ponudimo instrumente, vendar se mi zdi, da je najbolje reševati nekatere izmed teh težav na lokalni ravni s pomočjo lokalnih skupnosti. Upoštevati je treba tudi načelo sorazmernosti in subsidijarnosti, vedno znova je treba oceniti, ali je bolje sprejemati ukrepe na nacionalni ali na evropski ravni. Na tem področju bi morda lahko izboljšali sodelovanje, lahko bi se izmenjali izkušnje, razpravljali o teh zadevah. Mislim pa, da na evropski ravni ne bomo predlagali kakšnih konkretnih orodij za reševanje tega, priznam, resnega problema. Najlepša hvala. Gospod Kristensen. Hvala, gospod predsednik. Na milijone ljudi nezakonito živi in dela v Evropski uniji. Številni so v Evropsko unijo prišli zato, ker so bili zavedeni, ker so jim obljubljali boljše življenje v Evropi. Dejstvo pa je, da dokler so te osebe nezakonito v Evropski uniji, nimajo nobenih pravic. Nimajo pravice do zavarovanja, nimajo pravice do zdravstvenega varstva, ne plačujejo davko, otroci ne morejo hoditi v šolo pravzaprav so to sodobni sužni. Glavni razlog za ta problem pa je popraševanje po nezakonitih priseljencih. Zato me zanima, kaj boste storili v zvezi s tem. Hvala lepa, gospod Malmström. Najlepša hvala. Res sem ganjena, da mi toliko zaupate, da bom lahko rešila te težave. Komisija je tista, ki se bo s temi težavami ukvarjala. Gospod Kristensen, prav imate, številni priseljenci pridajo v Evropo in imajo lažno upanje, da bo tu življenje boljše, da bodo imeli boljše delovne pogoje, potem pa končajo predvsem ženske v novodobnih bordelih in tako naprej. Mislim, da je treba vzpostaviti ustrezna orodja za reševanje teh problemov, še zlasti, ko gre za delovne migracije, ko gre za sezonske delavce. Posamezne države članice morajo storiti več. Vzpostaviti je treba tudi ustrezen pravni okvir, ki bo tistim, ki so prišli v Evropo na zakonit način, zagotavljal pravice, ki jih uživajo tudi evropski državljani delati je treba proti organiziranemu kriminalu, sodelovati je treba s sosednjimi državami, tako da bodo tudi one vključene v ta proces. Sosednje države je treba redno obveščati, vzpostaviti je treba partnerstva za mobilnost in ponuditi ustrezne instrumente, s pomočjo katerih se bomo borili proti nezakonitemu priseljevanju. Ko ti imigranti enkrat pridejo v Evropsko unijo, imajo različne pravice odvisno od tega, v katero državo pridajo. Pri nas doma se trenutno pogovarjamo o tem, da bi tudi nezakonitim priseljencem dali možnost izobraževanja, dostopa do zdravstvenega varstva in tako naprej. Ampak to je preobčutljiva tema, da bi jo reševali na evropski ravni. Gospod Kristensen, hvala lepa. Svet in Evropski parlament sta se odločila o tem, da je treba sankcionirati delodajalca, ne delavca. Celo direktiva o tem je bila sprejeta. Zato me zanima, kaj boste storili za to, da delodajalci ne bodo več nezakonito zaposlovali delavcev in kaj boste storili za to, da se bo ta direktiva ustrezno izvajala. Okay, okay. Okay. Uh, th this will have to be done mislim, da bo morala komisija tudi na tem področju nadzorovati države članice, kot to počne pri drugih direktivah. Ne smemo dopustiti, da bi delodajalci zaposlovali nezakonite delavce, tiste delavce, ki so bili žrtve trgovine z ljudmi. Države članice so tiste, ki morajo praviti nalogo na tem področju, res pa je, da mora komisija zagotoviti nadzor nad tem, ali se direktive ustrezno izvajajo ali ne. Komisija od nekdaj nadzira izvajanje zakonodaje in če bo treba sprejeti ukrepe v zvezi s to direktivo, jih bom tudi sprejela. Hvala lepa. Gospa Sipol. Ja, herzlichen Dank. Najlepša hvala. Gospa Malström, najprej bi vam rada zastavila zelo temeljno splošno vprašanje in glede na vaš uvod mislim, da boste lahko zelo nakratko odgovorili. Ali lahko uh, formalno spremete zavezo, da boste skupaj z gospo Reding in svetom redno prihajali pred naš odbor in da boste pri mednarodnih sporazumih uh, redno in obsežno Eh, obveščali Evropski parlament, kot je to predvideno z Lizbonsko pogodbo in pa. Eh, poleg tega želim še konkretno vprašati nekaj v zvezi s SWIFT-om. Namreč, kakšne konkretne podatke imate o tem, eh, kolikšni meri je nujen in tudi učinkovit SWIFT kot protiterorističen ukrep in pa če boste imeli še čas, katere tri točke iz naše resolucije, torej resolucije Evropskega parlamenta o SWIFT-u so za vas najpomembnejše in katere bi po vašem mnenju vsekakor morali uresničiti. Gospod Malmström. Tri vprašanja ste mi zastavili, odgovor na prvo vprašanje je da če me boste imenovali za komisarko, bom redno obiskovala vaš odbor, tako kot je to storil že moj predhodnik. Lizbonska pogodba od nas zahteva, da sodelujemo, zato se bom pogosto udeležila vaših sej in redno obiskovala parlament. Glede SWIFT-a naj povem, da trenutno velja devetmesečni začasni sporazum, prehodni sporazum, ki bo tudi k malu pravzaprav stopil v veljavo. Bistvo tega sporazuma pa je, da se zagotovi nadzor nad finančnimi veri za terorizem. Tako ameriška kot evropska stran sta se zauzeli za to, da boste predstavili konkretne rezultate. Tudi vi boste obveščeni o tem, imamo nekaj podatkov o posameznikih iz Združenega kraljestva, ki so jih obsodili zaradi financiranja terorizma septembra lani. ZDA so tudi predstavile številne primere, pri katerih so se uspeli izogniti obsežnim napadom prav zahvaljujoč sledenju finančnih virov za, fin za terorizem. Na svetu za PNZ bodo jutri in pa jutrišnjem o tem razpravljali z gospodom Barojem. Kasneje vas bomo obvestili o vsem, o čemer se bomo tam pogovarjali. Predvsem pa vam bomo povedali kaj več o možnosti za vzpostavitev stalnega SWIFT sporazuma. Pri tem bo treba upoštevati tudi varstvo podatkov, če se da začasni sporazum v zvezi z varstvom podatkov še kakorkoli izboljšati, bom storila vse za to, da do tega pride. Hvala lepa, še enkrat gospa Sipel. Ja, ich will den Frage. Ja, nekoliko bom razširila vprašanje. Eh, že prej ste omenili, da pravzaprav nimamo nobene evropske strategije za boj proti terorizmu, temveč da vedno po napadih sprejemamo posamezne ukrepe. E, tudi pri SWIFT-u je bilo podobno po napadih septembra 2001 in tudi zdaj po e, dogodkih e, iz časa Božiča imamo razpravo o telesnih skenerjih, ampak obstajajo strokovnjaki, ki dvomijo o učinkovitosti teh ukrepov in Eh, pokazalo se je, da pravzaprav tukaj ne gre za tehnične vidike, ampak da gre za druge stvari, ki so bolj problematične. In uh, kateri so po vašem mnenju temeljni stebri eh, strategije za boj proti terorizmu, ki bi bili za vas ključni in kateri od teh stebrov pravzaprav še manjkajo in bi se morali temu bolj intenzivno posvetiti? Eh, Gospa Sipel, mislim, da se nismo dobro razumeli. Namreč več kot enkrat sem povdarila, da se je treba oddaljiti od tega razdrobljenega pristopa k terorizmu. Sama želim zagotoviti celosten pregled nad instrumenti, ki jih imamo na voljo za boj proti terorizmu. Treba je zagotoviti izmenjavo informacij, izkoristiti različne sklade, ki jih imamo na voljo, upoštevati direktive, ki so bile sprejete na tem področju. Sama bom seveda sodelovala z gospo Reding, skupaj bova predstavili celostno infrastrukturo za izmenjavo informacij tako znotraj Evropske unije kot tudi s tretjimi državami treba je ugotoviti, ali obstajajo kakšne pomankljivosti, ali je treba kaj izboljšati, tako ko gre za varstvo podatkov, za sorazmernost, za učinkovitost in tako naprej. V zvezi s tem vam bom v okviru strategije za notranjo varnost predstavila kaj več podatkov, tudi ko gre za boj proti terorizmu. Gospod Diaz de Mera. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospa kandidatka za komisarko, najprej bi vam rad zaželel veliko sreče. Če mi dovolite, bi se vrnil nazaj na vprašanje Frontexa. Prosim bi vas za dodatna pojasnila. Nekaj si je treba razjasniti. Naloga Frontexa je, da usklajuje delovanje, da upravlja analize, da usposablja mejne stražarje. Frontex ne bi smel nadomestiti držav članic pri opravljanju dela, ki je v njihovi pristojnosti. Frontex ima točno določen mandat, jasno je, katere pristojnosti ima, vprašanje pa je, kaj naj ta agencija stori v kritičnih situacijah, ko je treba slediti skupnemu cilju. Zato se mi zdi, da bi se morali vprašati, kaj je pravzaprav bistvo tega Frontexa ima Frontex samo dobre namene ali namerava dejansko pomagati tudi na bolj konkreten način zagotavljanjem finančnih sredstev in podobno. Drugo vprašanje. Preden bo sprejeta kakršnakoli odločitev v zvezi s premembo uredbe Frontex, ki že obstaja, me zanima, kako bi lahko parlament vključili v to delo. Najlepša hvala. Upravni odbor Frontexa je že opravil analizo in tudi oceno. Na podlagi tega so bili podani tudi predlogi, kako Frontex nadalje razviti in ga še okrepiti. Kot ste sami povedali, Frontex je agencija, usklajuje delo, lahko nam je v pomoč, ne mora pa v celoti prevzeti nadzora nad mejami. Frontex temelji na solidarnosti. Solidarnost je beseda, ki jo lahko izrečemo, vendar jo je v praksi težko potem izvajati. Sama bom podala tudi predloge v zvezi s tem, kako Frontex okrepiti. Frontex mora biti zmožen kupovati svojo opremo, tako da ne bo odvisen od držav članic. Frontex bo imel na voljo tudi posebne urade, posebne oddelke, ki bodo sodelovali s posameznimi predstavniki v državah članicah, tudi z Eurosurom. Upam, da bomo začeli sodelovati še v tem mandatu. Frontex bo poskrbel tudi za izobraževanje in usposabljanje vseh tistih, ki delujejo na meji. Upam, da bodo sodelovali tudi z uradom za podporo za azil. Predvsem pa je treba zagotoviti sodelovanje s tretjimi državami, zlasti s tistimi, s katerimi imamo podpisane sporazume o vračanju ugotoviti je treba, ali je možno to sodelovanje izboljšati. Sodelovati je treba tudi z druženimi narodi, z UNHCR-om in z drugimi, okrepiti sodelovanje s tretjimi državami, naprimer z Libijo. Tu so vsa področja, kjer bo treba praviti dodatno delo, vendar je konec konca vse odvisno od držav članic. One so tiste, ki morajo izpolniti vse tisto, kar je bilo začrtano, vse tisto, kar smo predvideli v operacijah, vendar jih ne moremo k temu prisiliti. Gospod Jaz Demera. Frontex že sodeluje z Mednarodnim uradom za migracije. 220 oseb dela v Frontexu. Poleg tega ima Frontex na voljo 83 milijonov evrov. Ta denar pa Frontex ne more enostavno uporabiti. Zato se mi zdi, da bi moral Frontex imeti jasno predeljene prednostne naloge. Frontex bi moral biti usmerjen proti jugu. Vemo, kaj se dogaja na Malti, v Grčiji, tudi v Italiji in Španiji. Dogajajo se tragedije. Zato me zanima, gospa Malmström, kakšno je vaše mnenje o tem? Rekli ste, da bi moral Frontex imeti svoje enote, ampak kakšne enote? Enote, ki bodo zagotavljale interoperabilnost? O kakšnih enotah pravzaprav govorite? če upoštevate tudi finančno perspektivo za obdobje 2007-2013, veste, kolikšna sredstva so na voljo. Ampak kdo bo zagotavljal helikoptere, kdo bo zagotavljal opremo? To je res problem. Frontex ima na voljo precej denarja, vendar kot ste že sami rekli, včasih Frontex ne more izpolniti svojih nalog, zato ker ni prepričan, ali bo operacija izpeljana ali ne, ali bodo države članice prispevale svoj delež ali ne. Do določene mere sicer Frontex lahko sebi zagotavlja opremo, sam kupuje opremo, zlasti, če ugotovi, da je lasten nakup opreme stroškovno najbolj učinkovit in istočasno Frontexu zagotovi tudi neodvisnost od držav članic pri izvajanju posameznih informacij. Vse to bo treba upoštevati. Tudi sama bom to upoštevala, ko bom čez nekaj tednov ali mesecev podala nov predlog, kako krepiti Frontex. Gracias. Hvala lepa, gospa Bauer. Biztos jelölt asszony az a kitüntető lehetőségért. Hvala lepa. Gospa kandidatka za komisarko, moram reči, da sem res počaščena, da vam lahko zastavim Še eno vprašanje in sicer v imenu odbora FEM. Rada bi omenila trgovino z ljudmi. Trgovina z ljudmi je pomemben del štokholmskega programa. V štokholmskem programu se veliko govori o tem, kako se boriti proti temu pojavu. V imenu odbora za pravice žensk bi vam rada zastavila sledeče vprašanje. Kot vemo, je 80 odstotkov ljudi, ki so žrtev trgovine z ljudmi, žensk in deklic. Tu vrsten pojav se povečuje, zato me zanima, kakšne instrumente boste oblikovali za boj proti trgovini z ljudmi. Predvidevam, da bo moral tudi svet dati svoje soglasje za to vrstne instrumente. Ali boste storili kaj v zvezi s tem, da žrtve trgovine z ljudmi ne bodo še enkrat postale žrtve? Kaj boste storili za to, da se zmanjša popraševanje? Če. Hvala lepa, gospa Bauer. To je eno od vprašanj, ki se mu tudi osebno zelo naklonjena. Mislim, da je treba rešiti ta problem. Številne ženske, deklice, pa tudi dečki so žrtve trgovine z ljudmi. Sama si ne predstavljam hujše kršitve človeškega dostojanstva, kot je to, da te prodajo kot spolnega sužnja. To je zelo resen zločin, zato bi morali predvideti tudi ustrezne kazni. V svetu je že bil dosežen napredek, o določenih stvarih se v svetu sicer niso uspeli dogovoriti, vseeno pa so dosegli precejšen napredek. Sama bom podala nov predlog za direktivo o trgovini z otroci, ki bo skladen uh, z Lizbonsko pogodbo. Upam, da nam bo s pomočjo postopka soodločanja uspelo doseči več. Zlasti glede na to, da so se države članice in parlament odločno zavezale temu, da se čim hitreje sprejmejo direktive za boj proti temu grozljivemu zločinu. Govoriti je treba tudi o rehabilitaciji žrtev. Pri tem delu bomo morali sodelovati tudi s številnimi drugimi akterji sama ne bom uspela sprejeti vseh instrumentov za boj proti temu pojavu. Sodelovati bo treba tudi s komisarji, ki so pristojni za druge sektore, naprimer za sosedsko politiko. Vključiti bomo morali tudi nevladne organizacije. V Moldovi so dosegli precejšen napredek pri rehabilitaciji mladih žensk ponujajo jim nove možnosti, vključujejo jih v družbo in tako naprej. Hvala lepa, še enkrat gospod Bauer. Hvala lepa. Res cenim vašo zavezanost k tej politiki, zato bi vam zastavila še eno vprašanje. Kar nekaj izkušenj imamo na tem področju, vemo, da se več generalnih direktoratov ukvarja s tem vprašanjem, nažalost pa med generalnimi direktorati ni dovolj usklajevanja. Nacionalni koordinatorji dobro delujejo na nacionalni ravni, na evropski ravni pa ustreznega sodelovanja ni se zauzemate za to, da bi imeli evropskega koordinatorja za to vprašanje? Ja. Gospod Malmström? Da, moj odgovor na to vprašanje je da. Zauzemam se za to, da bi imeli evropskega koordinatorja. Upam, da bi ta koordinator deloval v okviru mojega direktorata za pravosodje, svoboščino in varnost. Upam, da bo tudi strategija za notranjo varnost pomagala pri odpravljanju tega problema. Kot ste že sami rekli, gospa Bauer, strategija na tem področju je preveč razdrobljena. Združiti je treba vse instrumente, ki jih imamo na voljo, bolj dosledni moramo biti. Prav to nameravam storiti s temi direktivami, ki sem jih prej omenila. Pri tem bom sodelovala tudi z drugimi komisarji, kot ste že sami rekli, številni generalni direktorati se okvarjajo s tem vprašanjem tudi. Gospa Ešton bo pristojna za to področje. Hvala lepa. Gospa Matju. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa kandidatka za komisarko. Imam vprašanje, ki se nanaša na azil in priseljevanje. Kaj boste storili za to, da bo vse tisto, kar je zapisano v Evropskem paktu za azil in priseljevanje, tudi uresničeno? Zanima me tudi, čemu dajete prednostno nalogo? Predvsem, kaj boste storili v zvezi z nezakonitimi priseljenci in z možnostjo, da ostanejo v Evropski uniji? Evropski pakt za priseljevanje je treba dopolniti. Prihodne leto ga bomo tudi ponovno preučili, kolikor vem. Vem, da se določeni ukrepi že izvajajo, vseeno nas čaka še ogromno dela. Že v vodnem nagovoru se nekada bomo opredelili prednostne naloge, predvsem na področju azila. Vzpostaviti je treba azilni svežen. V svetu bo težko doseči rezultate, nisem naivna, vem, da bo delo težko, vendar je treba vzpostaviti neko ravnotežje. Treba je zagotoviti pravice prosilcev za azil in jih uravnotežiti z pravicami držav. Ne smemo dopustiti, da ljudje preveč dolgo čakajo na odgovor na njihovo prošnjo. Glede nezakonitega priseljevanja pa vam lahko povem, da sem že opredelila določene prednostne naloge. Treba je zagotoviti zakonite možnosti za prihod v Evropo. Kot sem že prej povedala, bo tudi Frontex sodeloval pri tem, sodelovati bo treba tudi s tretjimi državami. Novi urad za podporo azilu v Valeti bo, upam, začel delovati letos jeseni. Tudi ta urad bo lahko pomagal zadevnim državam članicam pri izvajanju nalog pri nošenju odgovornosti. Sodelovali bomo z Libijo, s Turčijo, tudi z drugimi državami v tej regiji, le tako bomo lahko sklenili sporazume za ponovn sprejem. Mislim, da bomo tudi s temi sporazumi uspeli nadzorovati nezakonito priseljevanje. Še dopolnjeno vprašanje, gospod Matju. Omenili ste Libijo in Turčijo nam lahko zagotovite, da bo vsak sporazum, ki ga boste podpisali s tretjimi državami, vseboval tudi poglavje o priseljevanju? Seveda. Z vsemi zadevnimi državami, tudi s Turčijo in Libijo, se o tem pogovarjamo. To je vedno na dnevnem redu. Pogajanja z Libijo so zapletena in naporna, pogajanja so bila dolga, Okna smo sedaj nekoliko odprli, tudi s pomočjo gospoda Baruja, ki je želel tja odpotovati novembra, pa potem ni uspel odpotovati zaradi določenih težav. Z libijskimi organi se redno pogovarjamo o tem. Vprašanje priseljevanja je vedno na dnevnem redu, ko govorimo s tretjimi državami. Hvala. Gospa Lin. Hvala, gospod predsednik. E, čeprav bomo e, imeli pomembno vlogo na področju boja proti diskriminaciji, e, je tu veliko priseljencev, ki so tudi kakorkoli prikrajšani, bodo žrtve večkratne diskriminacije. Ne samo zato, ker imajo posebne potrebe, ampak še zato, ker so priseljenci. In mislim, da je to področje, kjer je posebej pomembno sodelovanje med različnimi oddelki. Kako nameravate sodelovati z gospod Vivian Redding in s komisarjem za zaposlovanje, zato da boste poskrbeli za to, da delavci imigranti ne bodo še dodatno marginalizirani zaradi svoje, svojega verskega prepričanja, spolne usmerjenosti in podobno. Hvala, gospa. Len vem, da ste eh, zelo aktivni na tem področju in v veliki meri je to področje v pristojnosti komisarja Redingove, ampak dosika se tudi mojega dela in seveda bova tudi na tem področju tesno sodelovali. Jasno je tudi v štokomskem programu, da so ranljive skupine, torej ljudje s posebnimi potrebami, ženske, otroci in tako dalje, ki eh, zaslužijo posebno zaščito ali ki eh, so eh, dvojno diskriminirani. Torej, to bo v spredju naših predlogov in sodelovala bom s komisarko Redingovo eh, in upam, da bova dosegli, da bo to v spredju tistih odločitev, ki jih bova sprejemali. Hvala, gospa Len. Ja, kot veste, že imamo osnutek predloga v svetu in kako pomembna je po vašem mnenju direktiva proti diskriminaciji, eh, kajti eh, pomembna je seveda eh, za tiste ljudi, ki trpijo za diskriminacijo in kako boste poskrbeli za to, da bo čim prej predlagana tudi direktiva o horizontalni diskriminaciji. Eh, ja, gospa Lin, kot eh, predstavnica švedske vlade sem eh, zelo trdo delala na tem področju skupaj z drugimi kolegi v okviru švedskega predsedstva in upali smo, da nam bo že takrat uspelo doseči oziroma dokončati to delo, ampak nažalost nam to ni uspelo in upam, da boste Španija in pa eh, naslednja trojka eh, prevzeli to naše delo in nadaljevali. In eh, prizadevala si bom za dobro sodelovanje s svetom in s trenutnim predsedstvom za to, da bi to uresničili, kajti gre za težavno, ampak izredno pomembno direktivo, ne samo za področje notranje politike, ampak za celotno Evropsko unijo. Hvala, gospa Gijom. Gospa Malmstrom, tudi sama bi vam zastavila eno vprašanje v zvezi z azilnim svežnjem. V vaših pisnih odgovorih sicer omenjate ta sveženo azilu, veste pa, da trenutno ni nobenega napredka pri Dublinu 2 in pri ponovnem sprejemu. Nekatere države članice so že kritizirale predloge Evropske komisije, na podlagi katerih naj bi uskladili postopke na evropski ravni, ko gre za kvalifikacije in priznavanje kvalifikacije na evropski ravni. Uh, Zanima me, kaj boste konkretno predlagali za to, da se najde izhod iz te situacije. Predvsem me zanima, ali boste uspeli do leta 2012 vzpostaviti evropski sistem, ki bo omogočal vsem beguncem, da uživajo mednarodno zaščito, ne glede na to, ki je za njo zaprosil. Hvala lepa, gospa Gijom. To so res predlogi o katerih se še razpravlja. Kot ste že sami rekli, to so zelo težavna vprašanja in v svetu jih bo težko sprejeti. Upoštevati je treba občutljivosti posameznih držav. Res pa je, da so vse države članice v svetu dogovorile o štokolamskem programu. Dogovorile so se, da bodo do leta 2012 vzpostavile skupni azilni prostor in vsi so se zauzeli za dosego tega cilja. Vzpostaviti je treba tudi ustrezne pogoje, ki bodo enaki v vseh državah članicah. Tako da lahko samo izkoristim to okno, ki se je odprlo, ko smo sprejeli štokolemski program. Res je, da od zdaj naprej velja postopek soodločanja, kar pomeni, da bomo morali sodelovati z vami, z Evropskim parlamentom, tako da bodo konec koncev direktive, ki smo jih predlagali, tudi sprejete. Nikakor vam ne bom prikrivala, da je delo, ki nas čaka, zelo težko, zelo naporno. Sprejeti bomo morali skupne pobude, vendar če se bomo vsi potrudili za dosega tega cilja, ga bomo leta 2012 tudi dosegli. Gospa Gijom, dopolnilno vprašanje. Torej čakamo leto 2012. Prejšnji teden je gospa Reding podala določene zaveze. Zato me zanima, ali boste tudi vi sprožili postopke v primeru kršenja evropske zakonodaje ali v primeru nespoštovanja evropske zakonodaje. Predvsem me zanima, kaj boste storili s tistimi državami, ki so zavrnile migrante, ki so prišli preko morja, ki so jih celo odklonile. Hvala lepa. Tudi to je del azilnega svežnja države članice morajo na enak način in dosledno izvajati zakonodajo. Vse države članice so podpisnice mednarodnih konvencij, načelo nevračanja je načelo, ki ga morajo spoštovati čisto vse države članice. To so mednarodne konvencije, ki jih je treba spoštovati, tako komisija kot države članice morajo to spoštovati. Hvala. Gospod Koeljo dobi besedo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Poznamo vas, gospa Mastrom, vemo, česa se sposobni. E, zdaj pa naj se lotimo e, vaših prednostnih nalog. Šengenski prostor je pravzaprav v središču prostora varnosti, e, svobode in pravice. In Slišali smo že, da je potrebno bolje nadzorovati zunanje meje, kajti to je predpogoj za varnost v Evropi. Potem pa je tu SIS-2, sistem, ki je tudi izredno pomemben in ta naj bi začel delovati že leta 2007. Ampak eh, zdaj to zamuja pravzaprav že skoraj pet let. Več kot 70 milijonov evrov je bilo danih na voljo strani Evropske unije. Eh, poleg tistega, kar so že dale na voljo države, članice. Gospod Maastrem, je sistem SIS-2 vaša prednostna naloga in kdaj pričakujete, da bo ta sistem začel delovati? In če bo to zopet odpovedalo, bo to imelo kakršnekoli posledice? Gospod Maastrem. Ja, hvala gospod Koeljo za to vprašanje. E, Tu gre seveda za pomembno področje, ki ga bom nasledila z vsemi težavami. Prišlo je do velikih težav, tudi eh, naš pogodbeni sodelavec ni izpolnil svojih nalog in vse skupaj je tukaj eh, slaba zgodba. Eh, tukaj je pritisk velik in eh, tudi pogodbenim sodelavcem smo zastavili določene. Eh, roke, do katerih morajo dokazati, da lahko uh, eh, doseže rezultate, da lahko popravijo vse napake. Če se bo to uresničilo, potem dobro, potem eh, bomo z delom nadaljevali. Če pa se to ne bo zgodilo, potem bom eh, kar najhitreje o tem obvestila svet in jim povedala, da to ne deluje in potem bomo preučili alternativne možnosti. Ampak mislim, da bomo v nekaj dneh videli, kako kjer, v katero smer se stvari razvijajo. Kajti za šengensko območje je ključnega pomena, da ta sistem deluje in zato bo to vsekakor moja prednostna naloga. In eh, res upam, eh, da bom eh, uspela to zahtevno zadevo razrešiti. Vsekakor pa bom tudi parlament redno obveščala o tem, kako stvari napredujejo. Napo In če eh, bo vse šlo tako, kot si predstavljamo, bo sistem eh, začel delovati konec leta. Vsaj upamo tako, gospod Koeljo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Uh, zaradi sistema SIS-2 smo v zelo neprijetnem položaju, ni pa to edini primer, ko prihaja do uh, za s tem tudi pri VIS-u imamo zamude, pri portalu Justice imamo zamude in tukaj moramo biti res uh, razumni in ni razumno, če načrtujemo nove projekte, načrtujemo nove pustolovščine, ne, da bi prej opravili tisto, s čimer smo začeli in mislim, da je tukaj res potrebno narediti red. Projekte projekte, ki že leta vlečemo za seboj, moramo dejansko končno uresničiti. Se strinjate z mano, gospod Malmström? Strinjam se, gospod Koeljo, in eh, nisem niti še začela eh, delati na tem položaju. Ne moram govoriti o vsem, kar je bilo narejenega do sedaj, ampak potrebujemo SIS-2, potrebujemo VIS in kot sem že večkrat povedala, potrebno je dobiti pregled vseh teh struktur, vseh sistemov, ki jih imamo sedaj in ki jih bomo morda potrebovali v prihodnje, zato da ne bomo brez glavo se zaganjali v neke eh, zelo drage in zapletene ter občutljive sisteme, kaj ti gre za zbiranje podatkov o posameznikih in z vidika zaščite podatkov in zasebnosti je to zelo občutljivo. Zdaj pa je potrebno počakati nekaj dni, da bomo videli, kako napreduje SIS, prihajati do zamud tudi pri visu. Eh, mislimo, da so eh, tukaj zdaj napake odpravljene, ampak nismo, nisem posem prepričana glede tega. Ampak eh, v vsakem primeru je potrebno zagotoviti, da bo vse to začelo delovati, preden začnemo razpravljati o drugih podatkovnih bankah, naprimer podatki o vstopih in izstopih. Najlepša hvala, gospod Romeva. Najlepša hvala, tukaj sem, na, na vaši desni. Uh, Eh, torej, dobrodošli in eh, želim vam vso srečo. Govorim v eh, imenu odbora za ženske in eh, imam dve vprašanji. Eh, najprej, kar zadeva nasilje. Eh, prej ste povedali, da so politike skupnosti na tem področju zelo zapletene, ampak morda bi bilo to vendarle možno narediti, morda bi lahko najdli nek način, kako zagotavljati. Eh, azil, ko gre za uh, nasilje v družini, nasilje strani moških in pa uh, po drugi strani, če govorimo o zonanjih odnosih, me zanima, ali bi bilo mogoče oblikovati nek svežen predlogov, s katerimi bi zagotovili, da bomo tudi pri dvostranskih sporazumih govorili o uh, enakosti med spoloma. Uh, In pa potem je tu še institut v Vilni. Kako bi lahko vključili še njih? Najlepša hvala. Kot sem dejala, smo že začeli preučevati, katere ukrepe imamo v Evropski uniji za krepitev sodelovanja, ko gre za boj proti nasilju v družini kot pravite, tukaj nimamo veliko konkretnih orodij, ampak lahko okrepimo sodelovanje in preučili bomo, kako eh, s tem nadaljevati. To je prednostna naloga španskega predsedstva, ampak celotna trojka predsedstva se s tem ukvarja. Eh, kar pa zadeva ostala vprašanja, prizadevali si bomo za to, da bi vse ukrepe komisije, eh, še posebej pa na mojem področju, vključili tudi razsežnost enakosti med spoloma. Še posebej pa je potrebno potrebno upoštevati občutljiv položaj žensk kot prosilk za azil, potem so tu potencijalne žrtve posilstva ali žrtve pohabljanja ženskih spolnih organov, torej to je potrebno upoštevati. Sicer pa, eh, kar zadeva druge sporazume, ki jih ne bom eh, oblikovala sama, ampak kjer bodo ključni drugi kolegi, Mislim, da ni strahu, da ne bi v svoje odločitve vključevali tudi načela enakosti eh, spolov. Morda bo tukaj potreben nadzor Evropskega parlamenta, zato da bomo zagotovili, da se bo to dejansko upoštevalo. In eh, tukaj je potrebno opraviti še nekaj dela, ampak tudi sama bom delovala kot nekakšna varuhinja in bom poskušala skrbeti za to, da se bo to uresničevalo. Gospod Romeva. Da, v zadnjem delu, ko ste govorili o instrumentih, ali je observatori eden od uh, orodij, ki jih predvidevate. Uh, torej, ta observatori ima zelo omejena sredstva, potrebovali bi tudi več zaposlenih, več e, virov in zanima me, ali predvidevate krepitev tega observatorija. Eh, ja, narobe sem vas razumela pri prvem vprašanju, ampak to je nekaj, kar je potrebno preučiti in ne poznam dovolj podrobnosti glede tega, da bi vam lahko v tem trenutku podala kakšne predloge, ampak z veseljem uh, bom to preučila in vam kasneje odgovorila in povedala, kako lahko tukaj uh, delamo naprej. V tem trenutku tega žal ne moram storiti. Najlepša hvala, zdaj pa ima besedo gospa Latford. Uh, hvala predsednik, gospa Malmström. Uh, povedali ste, da nameravate ovrednotiti trenutno eh, zakonodajo boju proti eh, terorizmu, kar zadeva učinkovitost in pa da boste preučili vlogo Frontexa, Europola in Cepola, zato da bi ti delovali bolj usklajeno. Eh, to po, po mojem mnenju pomeni, da se boste bolj osredotočili na operativno sodelovanje na mesto na zbiranje podetko, podatkov in eh, Kot se je izkazalo tudi pri dogodkih v času božiča, eh, pogosto ne gre za pomankanje podatkov, ampak pomankanje zmožnosti, kako povezati posamezne podatke, ki so na volje. Eh, zato me zanima, ali boste v svoji oceni eh, upoštevali ta vidik in ali boste. Eh, si prizadevali za boljše usklajevanje ter ali se boste osredotočali na to, da eh, bo torej v prihodnje to bolj ospredo, da ne bomo govorili samo o podatkovnih bazah, kot naprimer bazi o vstopih in izstopih, ki so jo tudi američani že opustili. Eh, No, dve zadevi ste tukaj in o tem smo že govorili. Celoten štokholmski program in celotna varnostna strategija se osredotoča predvsem na to, kako popraviti napake iz preteklosti. Kajti to je pravzaprav področje, na katerem evropsko sodelovanje še ne sega tako daleč v preteklost, nekako deset let tukaj sodelujemo. In uh, zelo hitro smo napredovali in eh, res je, da imamo posamezne točke, ki pa niso najbolje uh, povezane in to je potrebno izboljšati. In zato si bom sama prizadevala v sodelovanju s komisarko Redingovo. Uh, pot, Poskrbela pa bom tudi za to, da sodelujemo, ko gre za azil, preseljevanje, zunanje grožnje in tako dalje, in da bo sodelovanje in usklevanje bolj koherentno. Uh, In eh, tukaj mislim, da podatkovne baze igrajo pomembno vlogo, lahko bi bile bolj učinkovite in kot pravi predsednik Obama, um, bolje bomo morali povezovati posamezne točke, ker eh, nam je tukaj spodletelo in temu se moramo izogniti v prihodnje. Torej, dejansko moramo eh, bolje izkoristiti podatke iz že obstoječih bank, preden vzpostavljamo nove. In uh, Kot sem že omenila, bom poskušala vzpostaviti nekakšen pregled vsega, kar imamo in pri tem upoštevati eh, kriterije sorazmernosti, dodane vrednosti, učinkovitosti, varnosti podatkov in tako dalje. In tu je vsekakor potrebno storiti, preden se lotimo vzpostavitve novih sistemov. Potrebno pa je tudi vzpostaviti VIS in SIS-2, eh, preden sploh začnemo govoriti o sistemu, o vstopih in izstopih. No, to so zelo dobre novice. Eh, potem pa je tu še druga plat, pomankanje operativnega sodelovanja in usklajevanja. Eh, poznate primere, kot je naprimer slovaški test varnosti. 9. januarja so eh, namestili dele eksplozivnih teles v pretlago devetih potnikov in ene od teh elementov psi niso zaznali in ga tudi niso odstrenili. In eh, ta potnik je potem uspešno prišel v Dublin, ko so Slovaki o tem obvestili Irce po eh, eh, treh dneh, so ti potem k njemu poslali policiste, ki so ga tri dni, za tri dni pridržali. In to je grozovit primer, ki pa tudi kaže, kje so prave težave v Evropi, v Ameriki in v sodelovanju med obema stranima je potrebno zagotoviti usklajevanje dela varnostnih služb. In eh, mislim, da uh, se pogosto zmedemo in se lotevamo vseh drugih stvari, razen dobrega in učinkovitega sodelovanja med policijami. Gospa Malmström? Ja, gospod predsednik, mislim, da je to tudi filozofsko vprašanje, kajti konec konca smo samo ljudje. Uh, Eh, omenili ste en primer in poznam podobne primere iz svoje države in iz drugih držav, kjer policisti niso uporabljali informacij, ki so jim bile na voljo in je zato prišlo do zločinov. Ljudje so uh, Eh, trpeli in tako dalje. Eh, mislim, da nikoli ne bomo oblikovali ukrepov, ki bi omogočili, da se bomo temu povsem izognili, ampak vsekakor je potrebno bolje povezovati tisto, kar že imamo, da je potrebno eh, bolj učinkovito povezati agencije in tudi izboljšati zaupanje pri izmenjavi informacij, ki jih imamo. Upam torej, da bom k temu lahko prispevala, ampak vsi, ki tukaj delamo, smo ljudje in vedno bo prihajalo do napak. Hvala. Ponovno gospa Boskort. Najlepša hvala. Gospa Malmström, eh, zdaj, ko je stopila v veljavo Lizbonska pogodba, pričakujemo, da bo komisija predložila nov predlog uredbe o omejenih ukrepih proti osebam in pravnim osebam, ki so osumljene sodelovanja z uh, Al-Kaido in na tem področju ima zdaj parlament tudi soodločenje. Na mesto tega pa je bila uh, sprejeta uredba na podlagi 115. člena, pri kateri je parlament posem izključen iz postopka. Ali nameravate spoštovati pravico parlamenta do soodločanja in uh, ali nameravate uh, vzpostaviti splošen pravni okvir v skladu 57. člen? Eh, kar zadeva omejevalne ukrepe pri, eh, torej pri določenih transakcijah in ali boste na ta način poskrbeli za odgo demokratično odgovornost. Eh, gospa Malmström, ja, spomnim se te razprave, ki je potekala na plenarnem zasedanju pred kakšnim mesecem in tako pravna služba sveta kot komisije sta sprejeli odločitev, da je potrebno uh, tukaj uporabiti 215. člen, ko gre za omevalne ukrepe na mednarodni ravni in tukaj se nismo strinjali z interpretacijo Evropskega parlamenta. Vendar pa, kar zadeva eh, zamrznitev sredstev znotraj Evrope, potem tukaj pride v poštev 65. člen in eh, vedno bom kar najbolj odprta do Evropskega parlamenta, ampak eh, mislim, da bo to v veliki meri odgovornost kolegice gospe Eštonove. In eh, kot rečeno, pravna služba torej sveta in komisije sta odločni, da je tukaj potrebno poštevati 215. člen. Gospa Boskurt, ali ste pripravljeni eh, oblikovati predlog za vključene oziroma prizadete osebe v Evropi v skladu s 75. členom in pa ali ste pripravljeni sprejeti naš predlog iz decembrske resolucije, da bi vzpostavili mrežo neodvisnih strokovnjakov, ki bi predlagali svetu najbolj nujne omevalne ukrepe za boj proti terorizmu. Eh, in ali ste pripravljeni tukaj tesno sodelovati z Evropskim parlamentom? gospa Malmström, hvala, gospod predsednik. Eh, sicer ne poznam vseh podrobnosti, ampak zdi se mi, da zveni dobro, da bi imeli tako mrežo neodvisnih strokovnjakov. In, ampak ne glede na to, kateri člen bomo uporabljali, pri omejevalnih ukrepih je potrebno vedno biti pozoren na to, da so ti ukrepi specifični in da zaradi tega ne trpijo civilisti in drugi, kajti gre za nekakšno uh, nekoliko topo orodje, ki pa ga je potrebno včasih uporabiti. Eh, seveda pa je potreben eh, strok nadzor, ko gre za vpliv na civiliste, ko gre za učinkovitost teh ukrepov in ko gre za temeljne pravice. Zveni kot dobra ideja in lahko v nadaljevanju o tem še naprej razpravljamo. Najlepša hvala. Gospod Štraser. Lepo pozdravljeni, gospa. Malmström, dobrodošli tukaj v vaši novi vlogi in uvodoma naj povem da mi je v veliko veselje videti, kako eh, energično predstavljate svoje predloge. Spregovoril bom o terorizmu. Grožnja terorizma eh, zaradi propadlega napada tik pred Božičem eh, Eh, je zopet bolj pred nami, našimi očmi in evropski državljani se počutijo ogrožene, še posebej, kar zadeva terorizem, eh, katerega povzročitelji so eh, islamistični skrajneži. In tukaj moramo izboljšati delovanje v Evropski uniji. Tudi predsednik Obama je povedal, da ne gre za pomankanje informacij, ampak za slabšo, slabo uporabo informacij, ki so na voljo. In uh, zato me zanima, kakšni so vaši predlogi glede splošne strategije varnosti, kje nameravate sprejeti konkretne ukrepe, zato da bi na tem področju stvari izboljšali, da bi dosegli boljše usklajevanje in uh, da bi dosegli boljše sodelovanje z američani. Hvala. Gospod Malmström. Ja, najlepša hvala. Kot ste povedali, so ti dogodki pokazali, da je terorizem še vedno aktualna grožna in da na njo ne smemo pozabiti. Povedala sem že, da želim pridobiti pregled nad orodje, ki jih imamo, kar zadeva zbiranje podatkov. To velja za instrumente, ki jih imamo na notranji ravni, pa tudi za sporazume, ki jih imamo z drugimi državami, naprimer z EDA, ki so pomemben akter v boju proti terorizmu. Torej, tukaj potrebujemo pregled nad dogodki in eh, ministri za pravosodje in notranje zadeve se bodo eh, se stali jutri skupaj s komisarjem Renom, pa tudi eh, gospod Napolitano bo prisoten strani ZDA in razpravljali bodo o ukrepih za sodelovanje. In uh, mislim, da je zelo dobro, da tudi ameriški predstavniki pridejo v Toledo in o tem razpravljajo z našimi ministri. Uh, Ampak kot ste povedali in kot je povedal gospod Obama, gre za povezovanje posameznih informacij. Tukaj se moramo izboljšati, okrepiti moramo agencije, sodelovanje med agencijami in pa tudi povečati pripravljenost držav članic za sodelovanje z agencijami. Europol vemo, da opravlja odlično delo, ampak včasih države članice niso pripravljene z njimi deliti vseh informacij in zato je potrebno nadgraditi to zaupanje v Evropski uniji, da bodo informacije krožile in da bomo na ta način lahko upri prihodnje preprečili teroristične napade in druga kazniva dejanja. Ker pa zadeva varnostno strategijo, tukaj se bomo ukvarjali tudi s terorizmom, potrebujemo mm, eh, pregled kritične infrastrukture in zaščito infrastrukture, potem eh, moramo govoriti o zaščiti. Uh, informacijskih sistemov. Tukaj nekoliko zaostajamo, kar zadeva kibernetski kriminal in na teh področjih bom v okviru eh, strategije za notranjo varnost tudi predlagala konkretne ukrepe. Najlepšo, hva, najlepša hvala. Naslednja je gospa Jimenez Beceril. Ja, najlepša hvala. Gospa Malmstrom. Zelo me veseli, da ste v vodni izjavi spregovorili o žrtvah terorizma, kajti nažalost o teh žrtvah govorimo samo, kadar pride do resnih napadov. Kot vsi vemo, grožna še vedno obstaja in kdorkoli lahko nažalost postane žrtev terorizma. Gospa Malmström, se strinjate z mano, da je nesprejemljivo, da v Evropi do zdaj nismo naredili ničesar, zato da bi v zakonodaji zaščitili žrtve terorizma. Tukaj nimamo nobenih orodij. Decembra na zadnjem plenarnem zasedanju je bil prisoten gospod Baru, ki je povedal, da si želi nekakšne evropske listine za žrtve terorističnih dejanj. Govoril je torej o tej ideji, ali ste pripravljeni to idejo podpreti oziroma prevzeti tudi vi in kakšna bi bila vaša prizadevanja za oblikovanje to vrste listine. Gospa Manštrumja, najlepša hvala. To je eh, zelo pomembno vprašanje. Imam prijatelja, ki je umrl v napadih v Madridu leta 2004 in vem, da moramo zaščititi žrtve tovrstnih dejanj in da jim moramo nameniti več pozornosti v Evropski uniji. Nekaj stvari smo že tukaj ukrenili. Obstaja omrežje, torej mreža, kjer eh, si izmenjujemo izkušnje. Eh, Ravno tako so na voljo tudi sredstva, ki jih je mogoče uporabiti za to, da pomagamo organizacijam eh, civilne družbe in tako dalje. To je dobro, ampak vse to je potrebno še nadgraditi. Kar pa zadeva varnostno strategijo. Morda bi lahko tudi v tem kontekstu spostavili nekakšen uh, varnostni sklad. Uh, In v tem kontekstu bi morda lahko tukaj bili tudi vključeni kakšni ukrepi za pomoč žrtvam. Torej, vse to bom podrobno preučila. Eh, pozanimala se bom tudi o obljubi gospoda Baruja in preučila, kako lahko to uresničimo v praksi, zato da bomo zagotovili bolj usklajen pristop v Evropski uniji. Gospa Makovej. Um, Najlepša hvala. Če zdaj preidem na boja proti korupciji, glede na to, da se 87 odstotkov državljanov strinja z izjavo, da je korupcija pomemben problem v njihovih državah, torej 78 eh, odstotkov državljanov misli, da je korupcija resen problem v njihovih državah, kot kažejo podatki iz Eurobarometra iz decembra 2009, torej dokaj sveži podatki. In glede na to, da se je Evropska unija zavezala k spoštovanju standardov iz konvencije eh, OZN, kaj boste naredili za dejansko učinkovito in hitro uresničevanje mm, mehanizma nadzora za boj proti korupciji in za eh, dejansko ukrepanje na podlagi teh eh, ugotovitev v državah članicah. Kakšna je tukaj pričakovana časovnica in kateri so tisti merljivi eh, cilji, rezultati, ki jih želite doseči na področju boja proti korupciji? Gospa Malmström. Ja, poznam te statistike. Prebrala pa sem tudi letno poročilo organizacije eh, Corruption International, ki eh, meri eh, to vrstne podatke po vseh državah v svetu. In zelo presenečena sem bila, ko sem videla, da so na lestvici najbolj prizadetih držav tudi evropske države in da so dokaj nizko, kar zadeva boj proti korupciji. In torej tukaj moramo ukrepati, če želimo biti verodostojni, ko učimo druge države o tem, kakšne standarde je potrebno spoštovati. Vse to je predvideno tudi v stokomskem programu, torej ukrepanje proti korupciji. Predstavila bom sporočilo o boju proti korupciji. Vendar pa zato je potreben bolj temeljit premislek. Ne moremo reči samo, da je korupcija slaba, ampak potrebujemo konkretne ukrepe, kako korupcijo meriti, kako stvari izboljšati in kako sodelovati. Eh, obstaja tako imenovani dan boja proti korupciji, ki uh, naslednji bo torej decembra letos in takrat bom morda bolj konkretno predlagala o tem, kako se na notranji ravni v Evropi lotiti korupcije, kajti tu je vedno večji problem in tudi državljani temu pripisujejo uh, velik pomen. Najlepša hvala, gospod Makovej. Hvala. Samo pojasnilo. V vprašanju sem govorila prav o nadzornem mehanizmu štokomskega programa, ki naj bi ga uresničili. In pa drugo vprašanje, kako boste v času svojega mandata zagotovili sodelovanje s službami komisije, ki so pristojne za boj proti goljufiji, kajti eh, korupcija je tesno povezana z goljufijami. Ja, vsekakor je to, ta povezava zelo tesna in tukaj bom poskrbela za sodelovanje. Pravzaprav je to naloga celotne komisije, da poskrbimo za to, da so naši računi čisti in vem, da imate s tem bogate izkušnje. Torej, ne gre samo za mojo odgovornost, ampak gre za odgovornost komisije kot celote. Uh, Vem tudi, da se je predsednik Baroso zavezal, da bo eh, aktivno delal na tem področju in da bo poskrbel za kar največjo mero eh, odgovornosti glede vsega, kar je v pristojnosti komisije. In upam, da bo se tudi svet in parlament tukaj aktivna in vem, da to počnete. Ker zadeva kriterije in. Eh, nadzorni mehanizem, je potrebno vse skupaj zelo jasno definirati. Hkrati pa je potrebno tudi povedati, kako lahko stvari izboljšamo. In tukaj bi bil koristen eh, nek način, eh, v katerem bi izpostavili tiste največje krivce in jih eh, tudi poimenovali. In eh, vem, da tukaj obstajajo določene mreže na evropski ravni, ampak eh, mislim, da bom tukaj lahko kasneje predstavila bolj konkretne predloge, eh, kajti strinjam se z vami, da tukaj potrebujemo ne samo lepe besede, ampak konkretne ukrepe. Najlepša hvala. Gospa Hed. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod Malmström, v pisnih odgovorih ste eh, zapisali, da nameravate eh, predložiti tudi določene ideje glede eh, boja proti trgovanju z ljudmi in tega v skupini socialistov in demokratov eh, se zelo veselimo, kaj ti krajni čas je, da Evropska unija začne dejansko ukrepati, kar zadeva trgovino z ljudmi, kaj ti tukaj se stvari samo poslabšujejo kot kandidatka za komisarko, kako nameravate bolj učinkovito preprečevati kriminal? Ali eh, nameravate predlagati, da bi države članice eh, sprejele zakonodajo, s katero bi zmanjšali povpraševanje eh, po storitvah, ki jih ponujejo eh, žrtve trgovine z ljudmi. Uh, Eh, kajti nažalost v prejšnjem predlogu švedsko predsedstvo ni uspelo doseči dogovora. Ja, najlepša hvala, Ana. Kot sem že povedala, bom ponovno uložila ta predlog. Zelo blizu smo bili temu, da bi dosegli kompromis. E, šlo je samo za vprašanje določenih definicij, kar zadeva e, posamezne oblike kriminala, ampak nažalost nam tega ni uspelo dokončati. Torej, ponovno bomo uložili ta predlog in glede na to, da gre zdaj za soodločanje s parlamentom, upamo, da bomo dosegli e, dogovor, kajti gre za grozovit zločin zločin, ki se vsak dan odvija v evropskih eh, mestih in vseh. In eh, tukaj prihaja tudi do grozovitih zlorab žensk in deklic. Seveda je velik problem pa vpraševanje. Eh, Na tem področju na švedskem imamo določeno zakonodajo in naše oblasti pravijo, da smo bili s tem zelo učinkoviti v boju proti trgovini. Tudi, tudi pri nas imamo to vrstne probleme, ampak v manjši meri. Uh, ampak kot veste, gre za zelo zapleteno vprašanje. Tukaj komisija nima pristojnosti, da bi zahtevala harmonizacijo, ampak vsekakor je potrebno vedno znova razpravljati o povpraševanju, ko gre za trgovino z ljudmi. V prvi vrsti pa se nameravamo sredotočiti na to, da predložim predlog in da dosežem njegovo sprijetje in upamo, da nam bo parlament tukaj pomagal. Hvala zopet, gospa Hed. Okay for, um svaret. Eh, men vi pratar väldigt mycket om det straff... Hvala lepa. Veliko govorimo o kazenskih vidikih. In mi v Evropski uniji moramo prevzeti vodilno vlogo tukaj. Seveda se moramo lotiti tudi vprašanja, povpraševanja, kot ste dejali. 80 odstotkov celotne trgovine z ljudmi je namenjeno za spolno zlorabo. Torej, gospa kandidatka, kje vidite povezavo med prostituci, prostitucijo in trgovino z ljudmi? Hvala lepa. Vsi se strinjamo, da moramo uvajati preprečevalne ukrepe. To je potrebno takrat, uh, to je potrebno početi v državah izvora. Sodelovati moramo z državami v okviru sosedske politike, sodelovati moramo s tretjimi državami. Delovati moramo tako, da bomo naprej preprečili. In kot sva že govorili za gospo Bauer, potrebujemo tudi programe za rehabilitacijo. Po mojem mnenju obstaja povezava med prostitucijo in trgovino z ljudmi. Obstaja popraševanje in. To je tudi razlog, zakaj se dogaja ta trgovina. Ampak, kot sem dejala, obstaja različna zakonodaja v različnih državah članicah. Naredimo en korak najprej in uveljavimo najprej to direktivo. Pogovarjali se bomo o popraševanju, ampak ta hip nimamo načrtov in tudi nimamo pristojnosti v komisiji, da bi izvali harmonizacijo v zvezi s tem uh, specifičnim vprašanjem. Hvala lepa. Besedo dobi gospa Koraca Bild. Hvala lepa, Cecilija. Zelo lepo te je videti med nami. Bila si članica Evropskega parlamenta številna leta. Leta si preživela z nami v Evropskem parlamentu, v dialogu z nami. Sodelovanje je bilo čudovito in zelo te spoštujem. To velja za vse politične skupine Evropskega parlamenta. Seveda pričakujemo, da boš zagotovila pravice državljanov v Evropi, In zlasti bi rada spregovorila o priseljevanju, kajti mislim, da je to ključnega pomena za prihodnost Evrope. Potrebujemo nujne ukrepe. Že si jih opisala in dajala si, da si zavezana k njim. Toda poleg tega potrebujemo dolgoročno vizijo, kako natančno se bomo lotili tega, kar se tiče človekovih pravic, kar se tiče načina, kako pozdravljamo begunce iz tretjih držav, kar se tiče solidarnosti v politiki preseljevanja in pa kar se tiče potreb eh, priseljencev, delavcev. Švedska vlada je sprejela zelo sodobno zakonodajo, kar se tiče uvoza delavcev oziroma priseljencev v tem smislu. Zanima me tvoja vizija, kar se tiče te politike v prihodnosti. Gospod Manstrom. Že sem poskusila, poskusila oblikovati oziroma orisati vizijo. Verjamemo v svet brez meja, kjer bomo imeli svobodno gibanje za ljudi, ampak to bo možno samo, če bomo uživali visoko raven demokracije v vseh naših državah. Mislim, da je to končni cilj Evropske unije. Seveda želimo podpirati socialni sistem, stabilnost, demokracijo. In to ne velja samo za Evropo, to velja za celotni svet. Stabilnost je zelo pomembna, to da, ko imamo diktatorstva, potem je treba najprej ukrepiti stabilnost na prehodu v demokracijo. Žal ne živimo v idealnem svetu, zato moramo imeti sistem, ki je temeli na odgovornosti, predvedljivosti, solidarnosti, spoštovanju človekovih pravic. In potrebujemo tudi solidarnost med državami članicami. Želim si politiko azila, kjer bi zaščitili tiste ljudi, ki potrebujejo našo zaščito. Poleg tega si želim tudi politiko, ko bi lahko pozdravili zakonite priseljence in tudi ti morajo vedeti, pod kakšnimi pogoji bodo prišli in eh, kakšne obravnave bodo deležni. Če pa želimo vse to zagotoviti, se moramo boriti proti nezakonitemu priseljevanju. Gospod Bosotelj je o tem že govoril in tudi drugi. To ima tudi dramatične posledice. Na tisoče ljudi v sredozemlju vsako leto utone. Številni postanejo žrtve trgovine z ljudmi, postanejo spolni sužni, postanejo izkoriščeni delavci po celem svetu. Nekateri ljudje iščejo zgolj boljše življenje. To so ljudje, ki živijo v revščini in želijo si boljšega življenja, želijo priti v Evropo, zato potrebujemo zakone in pravila, da eh, se jim bo to tudi zagotovilo. Biti moramo jasni, biti moramo predvidljivi in biti moramo tudi humani v naši politiki. Takšne politike si želim in zato se bom prizadevala naslednjih petih letih. Gospa Koraca Birt, eh, dodatno vprašanje. Hvala lepa, Cecilija. Hvala lepa za jasne odgovore. Ali ste lahko, prosim, nekoliko bolj specifični? O naši družbi imamo tudi skrajne sile. Žal. Imamo sicer humanitarne vrednote, pa vendarle bodo številne ljudi dejali, da imamo v državah preveč priseljencev in ljudje so zaskrbljeni. Skrbi jih dejstvo, da imamo preveč priseljencev, če jih ti ogrožajo oziroma da ogrožajo njihova delovna mesta in tako naprej. Mislim, da moramo poskrbeti za najranljivejše priseljence, otroke in mladoletnike brez spremstva. To so ljudje, ki imajo za seboj tragedije, ki so morali zapustiti svoje družine. Kaj nameravate storiti za te ljudi, za te otroke? To so nedolžni otroci. Kako bi lahko zagotovili, da ti ranljivi otroci ne bodo žrtve v naši družbi? To moramo zagotoviti na koma način. Torej, kakšne načrte imate v zvezi s tem in kakšne načrte imate v zvezi z združevanjem družin? Hvala. Hvala lepa, hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa tudi za to vprašanje. To je težko vprašanje. Ne vem, ali bom zmogla odgovoriti v eni minuti. Nezaupanje, ksenofobija, rasizem. In boriti se moramo proti temu, tako da bomo zagotovili tudi integracijo teh ljudi, da se bodo vključili v našo družbo in prispevali tudi v naši družbi. Kar se tiče mladoletnikov brez spremstva, to je problem, ki postaja vedno večji v Evropi. V nekaterih, števil, v nekaterih državah so se številke zelo podvojile. Predložila bom predlog, kako bi se lahko strateško lotili tega specifičnega vprašanja. Nekateri otroci pridajo kot žrtve trgovine, drugi pridajo zato, eh, ker so se sami odločili za to. Drugi otroci pa imajo čisto zakonite razloge, zakaj so prišli. Torej, govorimo o različnih primerjih, različnih državah. Potrebujemo splošno, skupno strategijo, za te otroke. Imajo pravico, da se združijo s svojimi družinami, skladno s konvencijo o človekovih pravicah. To si moramo pogledati skupaj. To je veliko vprašanje, velik problem za Evropo in predložila bom predloge v zvezi s tem. Gospa Borselino je naslednja. Hvala lepa. Gospa Malmström, Danes ste večkrat omenili Libijo. Ta država je bila označena kot eh, propadla država, kjer vladajo hudodelci. To je bilo večkrat izraženo tudi v parlamentarni razpravi. Zanima me, kaj nameravate storiti na področju varovanja meja, upravljanja migracijskih tokov, na področju azila, glede na to, da ta država ni podpisala konvencije o človekovih pravicah. Kaj stori, namravate storiti zopr nezakonito priseljevanje ob upoštevanju vsega tistega, kar je zapisano v azilnem svežnju? Evropska komisija je dala zavezo, da bo parlament redno obveščala o pogajanjih z Libijo. Kaj je s tem? Hvala lepa, gospod Malmström. Hvala lepa. Kar se tiče vašega zadnjega vprašanja, seveda bom prišla v odbor in poročala o vseh eh, dogodkih. Pogajanja z Libijo se ne premikajo ravno vrtoglavo hitro. Naredili smo majhen napredek, ampak pred nami je še veliko dela. Libija ne spoštuje mednarodnih konvencij. Toda zavezali so se k Afriški konvenciji o obravnavanju beguncev in dejali so nam, da želi to, to prenesti v nacionalno zakonodajo. Odlično smo dejali v komisiji. Dejali smo, da jih želimo pri tem podpreti. Samo povejte nam, kako vam lahko pomagamo. Libija pa uh, kasneje o tem ni več govorila z nami torej nekako se nismo premaknili naprej. Moramo govoriti za Libijo, to je zelo pomembna tranzitna država za begunce, za priseljence. To, da zagotoviti moramo, da spoštuje tudi mednarodne konvencije in pri tem jim lahko, jim lahko pomagamo. Komisija že namenja zelo veliko denarja Libiji in je pripravljena investirati še več, da bi okretili njihovo zmogljivost, da bi zgradili svoj sistem zelo sodelujemo tudi z UNHCR, ki deluje tam in pa z a, drugimi. Torej, se to zavezo bomo še nadaljevali, to da zagotoviti moramo seveda, da Libija spoštuje mednarodne konvencije, če želimo sprejeti sporazum z njimi. Hvala lepa. Še enkrat, gospa Borselino. Ja. E, e, Zdi se mi, pomembno vzpostaviti ta odnos med obema inštitucijama. Komisija mora parlament o vsem redno obveščati, kot ste že sami rekli. Še eno vprašanje imam, namreč v vaših pisnih odgovorih nisem našla ničesar v zvezi s sezonskimi delavci. Zato me zanima, kaj nameravate predlagati na tem področju, če boste imenovani za komisarko. Tudi sama imam vprašanje v zvezi z mladoletniki brez spremstva. V luči tega bi rada nekaj izpostavila. Govorili ste o terorizmu, o organiziranem kriminalu, niti enkrat pa niste izrekli besedo mafija. Mafija se razlikuje od organiziranih kriminalnih združb. Mafija se ukvarja z prostitucijo, s trgovino z ljudmi, z izkoriščanjem sezonskih delavcev. Mafijske združbe igrajo zelo pomembno vlogo na teh področjih. Zanima me, kaj nameravate storiti za to, da se zoprstavite mafijskim združbam. Gospa Manström? Uh, um, yes, madam, Hvala lepa. Kar se tiče sezonskih delavcev, predložila bom predlog. Kar se tiče mladoletnikov brez spremstva, tudi v zvezi s tem bom izdelala predlog o tem, kako bi se lahko tega koherentno lotili v Evropski uniji. To je rastoč problem v Evropski uniji in tega se moramo lotiti skupaj. Kar se tiče mafije, povsem imate prav. To je seveda zelo pomembna razsežnost organiziranega kriminala, ne samo v Italiji, kajti lovke, mafije so posod po svetu in ta problem moramo obravnavati. Za gospod Reding in za gospodom Barojem smo govorili o konfiskaciji imetja mafije in skupaj za gospod Reding, ki bo odgovorna za to, bova delali na tem. To bi, bi moralo biti možno uh, povsod. To bi moralo biti možno eh, izboliti tudi na sodišču. Mafija je pomemben del boja proti organiziranemu kriminalu in seveda bo imelo to tudi mesto v strategiji notranje varnosti. K temu se bomo še vračali. Hvala lepa gospa Alfano. Hvala lepa, gospod predsednik. Dobrodošla, gospa Malström. Tudi sama bi rada nadaljevala kar z mafijo. Kot je rekla gospa Borselino, danes še nihče ni omenil mafije in problema, ki ga predstavlja. V Evropi je zelo pomemben boj proti terorizmu. Zelo malo oziroma nič pa ni bilo storjeno v boju proti mafiji. Mafija ni samo organizirana kriminalna združba, gre za nekaj popolnoma novega, drugačnega, zato ker v zvezi z mafijo nimamo na voljo nobenih informacij. Mafija ima svoj vpliv v vseh evropskih državah. Mafija ima več kot 250 milijard dobička Zato me zanima, kakšne ukrepe boste sprejeli, tudi zakonodajne ukrepe, da bi se borili proti temu pojavu. Hvala lepa, gospa Malmström. Hvala lepa, gospa Alfano. Ta hip ne morem predložiti natančnih številk, to da vem, da mafija predstavlja vedno večji del organiziranega kriminala v Evropi in v svetu. Mafija sodeluje pri trgovanju z drogami, trgovanju z ljudmi in tako naprej. To je zelo pomemben del. Če bi bilo trgovanje z drogami država, bi bila to 21. Eh, država na listvici eh, najbogatejših držav na svetu. Ampak mafija je prisotna povsod. Vem, da italijanske oblasti obravnavajo ta problem, da so s tem začele že v preteklosti, to, da treba je vključiti tudi Evropsko unijo, kajti to zadeva vse naše družbe. V strategiji za notranjo varnost se bomo morali s tem ukvarjati, to bomo morali vključiti. Tudi uh, pravna sredstva v zvezi za konfiskacijo. Vem, da ima Italija to veliko izkušenj, to velja tudi za druge države in pripravljena sem sodelovati na tem področju na bolj poglobljen način. Hvala lepa. Gospa Alfano, še enkrat. Hvala lepa. Upam, da bom od vas danes uspela izsiliti kakšno obljubo, kakšno zavezo. Rekli ste, da je treba vzpostaviti boljše in bolj poglobljeno sodelovanje med organi pregona v vseh državah članicah, med vsemi tistimi organi pregona, ki delujejo na področju boja proti organiziranemu kriminalu. Sodelovanje med evropskimi državami pravzaprav ni. Verjetno pa ste že sami seznanjeni s problemom, ki obstaja. Pred približno dvema letoma so v Nemčiji izvedli ukrep proti mafiji. Šlo je potem tudi za dogodke v Rimu, v Teatro Grasso, kjer je prišlo do zasega. Problem pa se je pojavil zato, ker ni vzpostavljeno ustrezno zakonodajno sodelovanje, ko gre za boj proti mafiji. Na voljo nimamo nobenih uradnih podatkov v zvezi s tem. Zato me zanima, ali ne bi bilo morda smiselno praviti kakšno študijo v zvezi s tem, kolikšen vpliv ima mafija na gospodarstvo. Druga zadeva različno obravnavate žrtve terorizma in žrtve mafijskega delovanja. V Italiji imamo kar 2500 žrtev mafije. Mislim, da ne bi smelo biti te diskriminacije med žrtvami terorizma in žrtvami mafije. Hvala lepa. Spregovorili ste o zelo, o zelo kompleksnih temah. Težko bom odgovorila v eni minuti. Pogledala si bom vse številke in statistike, ki nam jih boste dali na razpolago, ko se bomo s tem ukvarjali. In seveda ne bi smelo biti diskriminacije med žrtvami. Državljani in pa žrtve so v jedru štokholmskega programa. Zato potrebujemo skupni pristop do žrtev. Potrebujajo jamstva in pravice v postopkih. In Zato je sicer odgovorna komisarka Reding, tudi vem, da bova zelo sodelovali v zvezi s tem. To je bilo zadnje vprašanje. Ali sem kaj spustila? Oprostite, <laughs> nekoliko sem se že utrudila. Spraševala sem vam, vas o vašem mnenju v zvezi z boljšim pravosodnim sodelovanjem med državami članicami. Da, o tem govorimo že uro in pol. Okrepiti moramo sodelovanje med pravnimi organi v Evropi, izmenevati moramo informacije o zločincih in sodelovati moramo, kaj ti zločinci prehajajo meje in zato moramo mi ukrepiti naše zmogljivosti, da jim bomo lahko sledili. To pa zahteva več zaupanja in pa konkretnega sodelovanja med različnimi nacionalnimi organi. Hvala reutová eh, eh, gospa malmström dobrodošli med nami češki državljani eh, potrebujejo vizo za kanado in to je izjava kanade v smeri evropske unije S tem je Kanada povedala, da za njo obstajajo različne kategorije državljanov Evropske unije. Kakšno je mnenje komisije o tej politični realnosti? kajti to se razlikuje od naših zunanje političnih pogledov. Kakšne specifične ukrepe pripravljate za to, da bi Kanada umaknila zahtevo do viz v odnosu do Češke republike in sicer v zelo kratkem času? Ali boste upoštevali to vprašanje v kontekstu pogajanj Evropske unije o trgovinskih sporazumih s Kanado? Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Malstrom. Hvala lepa. Zavedam se tega problema. In tudi tekom švedskega predsedstva smo o tem veliko razpravljali. Komisija je zelo vključena v intenzivne pogovore s kanadskimi oblastmi v zvezi s tem. Tega problema še nismo rešili, to da napredujemo. In od prvega dne bom seveda prevzela ta dosije od komisarja Baroja in eh, v sodelovanju z drugimi komisarji bomo eh, si prizadevali za rešitev tega problema. Hvala lepa. Gospa Rojtova še enkrat. Ali boste poskrbeli, da bodo države članice ostale solidarne in da bodo uvajale skupne ukrepe? E, me, Oprostite, nisem razumela vašega vprašanja. So, uh, Ali boste poskrbeli, da bodo države članice solidarne za Češko republiko in da bodo države članice sprejele skupne ukrepe oziroma. A, da bodo države uvedle recipročne ukrepe. Torej, Evropska unija sodeluje in tudi razlaga kanadskim oblastem, da tukaj ne gre samo za Češko republiko, da gre za celotno Evropsko unijo. Tu imamo skupni pristop. In če tega problema ne bomo rešili, potem bo Kanada deležna tudi skupnega odziva se strani Evropske unije oziroma se strani 27 držav članic. Toda prepričana sem, da bomo ta problem rešili. Hvala lepa. Besedo dobi gospa Papa Nikolao oziroma gospod Papa Nikolau. Gospa kandidatka, želim komentirati nezakonito priseljevanje. Vi in kolegi na sestanku so dejali, da bodo v skupnost prišli veliki valovi novih priseljencev in to ne bo enako v državah članicah. Južne države bodo najbolj neposredno prizadete. Slišal sem besedo solidarnost, čež da je to bistvena beseda. Tisti, ki prihajamo iz juga, vemo, da največje število nezakonitih priseljencev prihaja z juga. Toda nismo videli veliko solidarnosti v smislu porazdelitve bremena kako bi lahko poskrbeli, da bi solidarnost postala realnost na praktični način. Ali se bo to dogajalo na prostovoljni ravni, ali pa boste to. Ali pa bodo morale države članice to obvezno izvajati? Hvala lepa za to vprašanje. Seveda se zavedam velikega pritiska na posamezne države članice. Seveda je to tudi sezonsko pogojeno. In te države imajo velike težave. Toda naj ponovim, velika večina preseljencev, zakonitih ali nezakonitih, pride tudi po zračnih ali drugačnih poteh. Toda v sredozemlju to je problem. Zlasti zato, kot je dejal že gospod Pusatil, to povzroča toliko človeške tragedije. Ljudje utonijo, utonejo in tako naprej. In odgovornost celotne Evropske unije je, da poskrbi za to. Imamo že veliko solidarnosti, imamo mehanizme. Sama sem se zavezala k okrepitvi določenih instrumentov, naprimer Frontexa. Želim poskrbeti za to, da bo a, tudi sestavni del evropske politike, naprimer a, ponovna naselitev in pa programe v zvezi s tem. Podporni urad za azil nam bo tudi v veliko pomoč. Zavezala sem se tudi k temu, da bomo sodelovali s sosednjimi državami, ki bodo udeležene, ko gre za vračanje in pa ko gre za to, da bi preprečili, da bi ljudje sploh prišli. Globalno moramo sodelovati, zato da bi odpravili razlike med evropskimi in sosedskimi državami, kar se tiče demokratičnih pravic in tako naprej. Pravzaprav mislim, da politično ni možno, da bi prisilili države članice, naj bodo solidarne. Lahko okrepimo instrumente, lahko ponudimo spodbude, lahko izvajamo politični pritisk, to, da, da bi to postalo obvezno, mislim, da to ni pravi korak naprej. Biti moramo realistični. Imamo politične možnosti, da bi to olajšali in te instrumente bom kolikor se le da uporabljala. To, da hkrati moramo biti tudi realistični. Toda skupaj z parlamentom bo komisija sodelovala tudi z državami članicami in bo prevzela tudi velik del odgovornosti, ne samo z besedami, ampak tudi v praksi. Hvala lepa še enkrat, gospod Papa Nikolav. Hvala lepa, gospa kandidatka za komisarko. Slišal sem vaš odgovor. leta 2008 je 25 odstotkov tistih, ki so bili aretirani, pomenilo 16 odstotkov v Španiji, 13 odstotkov v Italiji in eh, približno enaka količina na portugalskem. In to odraža neuronotežje. Moje vprašanje je, ali bomo dobili nove strategije za sprejem glede na rastoče število teh ljudi. To je velik problem. Pomembno je, da imamo infrastrukturo, da imamo zgradbe, kjer bi se lahko ti ljudje namestili. Poleg problema infrastrukture pa me zanima, ali lahko pričakujemo več praktične solidarnosti. Zelo pomemben del solidarnosti v Evropski uniji je tudi ta, da države članice pomagajo določenim državam, da te ukrepijo infrastrukturo. Lahko pomagamo ukrepiti strokovno znanje, izkušnje in tako naprej. Zato pa imamo tudi finančna sredstva. Nekatere države so pod velikim pritiskom ali začasno ali stalno in za eh, to pomočjo lahko tem državam pomagamo, da okrepijo svoje zmogljivosti za sprejemanje ljudi. Ta postopek poteka v Evropski uniji in ki ga lahko še okrepimo in to je dober način za pomoč drug drugemu. Solidarnost ima različne razsežnosti. Moramo se boriti proti nezakonitemu priseljevanju, to da nikoli ne smemo pozabiti, da imamo tudi odgovornost za zaščito tistih, ki nas v resnici potrebujemo. In zato potrebujemo tudi zmogljivosti za sprejem ljudmi. In kot sem že povedala, predložila bom predloge za harmonizacijo tega področja. Um, Hvala lepa. Gospa Malmström, govorili ste o političnih pravicah, o varstvu podatkov, o načelu sorazmernosti o varnostni politiki v Evropski uniji. To je vse zelo lepo in prav. Ne vem pa, zakaj se boste zauzemali, ko bo treba bolj podrobno obravnavati vprašanje. Imam tri vprašanja, na katera lahko odgovorite zda ali ne. Prvo vprašanje, ali boste pregledali neproporcionalno direktivo o hrambi podatkov. Drugo, ali boste državljane obvestili o tem, kakšni podatki, kateri osebni podatki so bili zbrani v okviru policijskega sodelovanja, ali bo pri tem imel kakšno besedo tudi nadzornik za varstvo podatkov. Tretje vprašanje, ali boste storili kaj za to, da se spoštujejo evropske konvencije o človekovih pravicah, tudi ko gre za prenos osebnih podatkov v tretje države. Lahko bi odgovorila z da ali ne na vsa ta vprašanja, ampak mislim, da je treba vseeno nekoliko njansirati odgovor. Kar zadeva direktivo o hrambi podatkov, leta bo predmet pregleda prihodnje leto. Obravnavali bomo tudi vprašanje sorazmernosti, koristnosti, stroške, samo hrambo podatkov. Vse to je vključeno v evropske politike. Državljani Evropske unije so deležni varnosti in zaščite. Svet in ostale institucije morajo spoštovati načela Evropske unije, tudi načela, ki so zapisana v konvenciji o človekovih pravicah. Zato bo odgovorna tudi gospa Reding. Stalno je treba pregledovati zakonodajo o hrambi podatkov, pogovarjati se je treba z nacionalnimi nadzorniki za varstvo podatkov, govoriti je treba o tem, ali je možno posredovati osebne podatke določene osebe, če je bila določena oseba oškodovana zaradi posredovanja njenih osebnih podatkov, je treba nekaj storiti v zvezi s tem, sploh če je bilo ogroženo njeno življenje. Obstajajo razlike med posameznimi sistemi, ampak o tem bova več govorili z gospod Reding. No, Še eno vprašanje, gospod Albrecht. This? Veselim se že naslednjega odgovora. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o dejstvih in informacijah, ki jih komisija zbira in na podlagi katerih potem sprejema ukrepe. Mi pogosto ne dobimo teh informacij in dokumentov zaradi katerih koli razlogov, morda tudi zaradi strogih zahtev ZDA. Gospa Napolitano je sama povedala, kaj meni o tem, ko je bila v Evropskem parlamentu. Uh, v Lizbonski pogodbi piše, da moramo imeti dostop do vseh informacij in dokumentov v vseh fazah postopka. Tako da me zanima, bomo to prejeli nemudoma? No. Eh, ne. Na to vprašanje ne moram odgovoriti zdaj ali ne. Gre za zapletene zadeve, zelo pomembne zadeve. Sama bom storila vse za to, da boste vi kot so zakonodajalec prejeli iste informacije o vseh zakonodajnih predlogih, tako kot svet vem, da je na področju PNZ določen del dokumentov, ki so zaupni. Nekateri od teh dokumentov so bili v določeni fazi posredovani koordinatorjem ali morda komu drugemu, ne pa vsem. Trenutno se komisija in parlament pogajata o tem. Vem, da se je gospod Baroso zavezal, temu, da bodo informacije posredovane. Vprašanje pa je, kaj bomo storili z zaupnimi dokumenti. Tudi zaupne dokumente bi morali vsi odbori v parlamentu prejeti, tudi vsi komisarji. K tej temi se bomo verjetno k malu vrnili, morda bo ta tema omenjena tudi v nagovoru predsednika Barosa na plenarnem zasedanju, ko boste potrejevali komisijo. V vsakem primeru pa boste prejeli enake informacije kot svet. Hvala lepa gospa fajon um, vem da ste že utrujeni ampak še eno zelo pomembno vprašanje je ostalo posebej za ljudi ki še niso del evropske unije ampak imajo jasno evropsko perspektivo državljani bosne in hercegovine in albanije še vedno čakajo v zelo dolgih vrstah pred konzulati za pridobitev vizumov za potovanje v evropsko unijo in eh, gre za resnično tragične nesrečne zgodbe posebej za mlade generacije. bo evropska komisija ravnala enako kot v primeru srbije in črne gore in dala predlog za odpravo vizumov tudi če ne bodo še izpolnjeni vsi pogoji morda že zdaj v marcu februarju da bo dovolj časa za izpeljavo vseh postopkov in ali mislite da je realistično pričakovati vizumsko liberalizacijo za bosno in hercegovino in albanijo pred poletnimi počitnicami torej v juliju in kdaj končno bi lahko odpravili vse vizumske zidove na zahodnem balkanu tu mislim predvsem še na ljudi na kosovu poenostavitev vizumskih režimov je seveda zelo pomembno orodje pa ne koristi samo našim sosedom z velikim veseljem smo kot švedsko predsedstvo podprli predlog komisije da se vizumski režim za vse države članice ponudili možnost potovanja brez vizumov Srbiji in Črnigori. Ko ste rekli sami, gospa Fajon, za mlade je to zelo pomembno, zato da se lahko čutijo kot del Evrope. Mislim, da je to res pomembno vprašanje, vendar, če želimo biti verodostojni, potem moramo imeti določene kriterije, tako kot pri širitvah. In te kriterije je treba izpolniti. Tiste tri države, ki so kriterije izpolnile, so lahko storile korak naprej. Albanija in Bosna in Hercegovina vseh kriterijev še nista izpolnili. Komisija bo tema dvema državama pomagala pri izpolnjevanju vseh kriterijev in pri napredovanju na poti v Evropsko unijo, vendar je naloga Albanije in Bosne in Hercegovine, da opravita določeno delo. Ko bo ta naloga izpolnjena, bomo tudi mi ukrepali. Kdaj bo to storjeno, ne vem. Veliko dela nas še čaka. Uh, Upam pa, da nam bo uspelo doseči sporazum v zvezi s tem še letos. Kot rečeno, veliko je odvisno od tega, ali bodo izpolnjeni kriteriji ali ne. Glede Kosova, kot veste, Kosovo ni bilo vključeno v pogajanja o liberalizaciji vizumskega režima od samega začetka, vendar se je gospod Baro zavezal temu, da bo sodeloval s Kosovom, da bo preučil možnosti, ki jih lahko ponudimo Kosovu upam da vam bom lahko kaj več povedala o tem kasneje strinjam se z vami da morata bosna in hercegovina in albanija izpolniti vse pogoje kot so jih morale ostale države pa vendar zato vas sprašujem srbija in črna gora julija lani prav tako nista izpolnjevali vseh kriterijev pa je komisija dala predlog za odpravo za vizumsko liberalizacijo in izključila bosno in hercegovino in albanijo zato me zanima ali je možno pričakovati da bi enako ravnala tudi zdaj in že spomladi zgodaj spomladi dala priporočilo. Um, obenem pa samo še dopolnilno vprašanje ker še nismo slišali v zvezi s plačljivo esto za potovanja za državljane evropske unije v zda kako bo evropska komisija ravnala v tem primeru in ukrepala vidimo da je to danes že dejstvo hvala mislim plačljiva esta za um, potovanja državljanov evropske unije v zda hvala Hvala lepa. Glede prvega vprašanja. Mi smo pripravljeni sodelovati z Bosno in Albanijo, zato da bi obe državi čim hitreje izpolnili kriterije. Ko bo komisija menila, da sta državi pripravljeni, bo podala svoj predlog, vendar so ministri tisti, ki morajo sprejeti odločitev. Vsi pa niso vedno tako pripravljeni, kot so pripravljeni zunani ministri, ko gre za sprejemanje odločitev. Res je, da bomo obe državi obravnavali enako, vendar morata izpolnjevati vse kriterije glede este. Mislim, da ste me o tem spraševali. Američanom smo že povedali, da če bo ta esta enaka vizumski zahtevi, če bo šlo za dodaten strošek, potem se s tem ne strinjamo. Ameriški kongres trenutno preučuje to možnost, odgovor pričakujemo v bližnji prihodnosti, vendar smo američanom jasno povedali, kakšno je naše stališče glede tega. Jetzt. Hvala lepa. Še gospod Weber. Najlepša hvala. Spoštovana gospa kandidatka, veliko smo govorili o pravicah, pravicah manjšin, o pomoči otrokom. E, to so pomembna vprašanja za vse nas, ampak e, tukaj na tem področju imamo pravzaprav novo komisarko, ki je pristojna za vse to. To je gospa Reding, ki je pristojna za ta vprašanja. Vi pa ste pravzaprav prihodnji obraz e, varnosti, notranje varnosti v Evropi in upam, da se zavedate, da je to vaša primarna naloga. Eh, želim biti še bolj konkreten, kajti mrsikdo ima občutek, da ste bili zelo simpatični, ampak kar zadeva konkretne izjave, niste šli v najglobje podrobnosti. E, eh, naprimer, e, eh, kolegica Alfano je e, zastavila vprašanje o mafiji in vi ste rekli, da je to velik problem in da se bodo italijanske oblasti tega že lotile. E, realnost pa je drugačna. Potem tudi vprašanje kolegice Ludford, kar zadeva povezovanje agencij in podatkov. Eh, rekli ste, da je to velik problem, ampak da ne boste nujno predlagali vzpostavitve kakšnih eh, mrež in zato vas. Prosim, da konkretno odgovorite na naslednjo vprašanje. Najprej boj proti terorizmu. Ali boste vložili predlog direktive o povezovanju oziroma operativnem mreženju pristojnih organov v Evropi. Potem drugič, kar zadeva Eurodak, tukaj želim vašo zavezo, da boste pri podatkih eh, iz Eurodaka eh, Eh, zagotavljali dostop varnostnim organom. In pa tretje vprašanje v zvezi s Frontexom, zanima me, ali boste pri preoblikovanju nalog Frontexa tej agenciji dali pristojnosti, da neodvisno kontrolirajo uh, standarde na zunanji meji. Torej, konkretno vprašanje in prosim odgovorite z da ali ne. Najlepša hvala za ta vprašanja. Najprej. Nobenega nasprotja ni med bojem za človekove pravice in bojem za državljane. Mi bomo sodelovali s policijo, branili bomo temeljne svoboščine in pravice in istočasno varnost vseh evropejcev. Gospod Weber, v zvezi z ostalimi vprašanji pa vas prosim, da mi oprostite. En mesec sem imela samo na voljo, da preučim ta res obsežen dosje. Teme so res zanimive, ampak zelo težavne. Tako da v tem trenutku ne morem imeti izdelanega stališča do vseh teh vprašanj. Mislim, da so imeli ostali komisari na zaslišanjih v drugih odborih podobne težave. Ne morem vedeti vsega. Tisto, kar bom predlagala, mora biti dobro utemeljeno, temelječe na oceni, na vrednotenih in tako naprej. Neodgovorno bi bilo, če bi kar tako odgovarjala na vprašanje, ne da bi prej o stvarih dobro razmislila. Upam, da lahko to razumete. Mislim, da sem odgovorila na vprašanje, ki ste ga zastavili. Nisem rekla, da da je mafija izključno italijanski problem. Rekla sem, da moramo z italijani sodelovati, zato ker je mafija prisotna povsod po svetu, tudi v Evropi. Gre torej za evropski problem, zato se želim tega problema lotiti z evropske perspektive. V zvezi s tem bom podala tudi bolj konkretne predloge in se pri tem utemeljila na italijanskih izkušnjah, kajti italijani imajo več izkušenj s tem kot ostali. V zvezi z Eurodakom. To je res nov predlog kot sem rekla, pripravila vam bom nov lizboniziran predlog, ki bo sklajen z lizbonsko pogodbo. Mislim, da bi morali vključiti tudi kazenske zadeve, tako da, ko bo predlog pripravljen, vam ga bom posredovala. V zvezi s Frontexom ste me nekaj vprašali. Mislim, da je treba spremeniti mandat. Frontex bi moral dobiti nove naloge in pristojnosti, spoštovati pa morajo iste standarde. Tako da bo Frontex zagotavljal enako izobraževanje in usposabljanje mejnih stražarjev. Tako bodo vsi izpolnili iste standarde, iste norme. Toliko za enkrat, ko bom bolj preučila zadeve, pa vam podala dodatne odgovore. Še enkrat, gospod Weber, ja, najlepša hvala vsi želijo najti eh, ravnovesje med temami in to je pomembno, ampak eh, vsekakor bi si želel ambiciozne eh, komisarke, ki bo skrbela za notranjo varnost, notranjo politiko, kajti to je opis tega portfelja. Ampak eh, vendarle, zahvaljujem se za odgovore, ki so bili bolj konkretni. Eh, vidim, da boste podali konkretne predloge glede policijskega sodelovanja, da bomo dobili predloge, kar zadeva boj proti eh, Eh, mafiji in da bo eh, evalvacija tudi dela Frontexa in če eh, boste vse to dejansko uresničili, vas bom vsekakor ovrednotil kot ambiciozno komisarko in zato upam, da boste v tem duhu nadaljevali. Gospa Malmstrom, še zadnjič imate možnost za odgovor. Hvala lepa za vaše prijazne besede, gospod Weber. Če boste prebrali zapisnik tega zaslišanja, boste ugotovili, da je večina vprašanj letela na azil, na priseljevanje. Zato sem tudi več govorila o teh zadevah. Res pa je, da dajem velik pomen tudi strategiji za notranjo varnost. Pripravila bom instrumente za to, da bi se teh tem lahko lotili na bolj usklajen način. Na voljo imamo direktive, obstajajo agencije za boj proti čezmejnemu kriminalu, potrebujemo boljša urodja za boj proti terorizmu, trgovini, kibernetskemu kriminalu, mafijskemu kriminalu. Podali bomo nove predloge tudi v zvezi s tem. Sama sem res predana temu delu. Vendar, kot ste že sami rekli, upam, da se bomo imeli k malu priložnost ponovno srečati in takrat bolj podrobno govoriti o teh temah. Najlepša hvala, gospa Malmstrom. Najlepša hvala vsem kolegicam in kolegom. Zaslišanje je bilo dolgo, verjetno tudi predvsej izčrpijoče. Šlo je za tri ure izmenjave mnen. Sestanek koordinatorjev bo potekal ob pol dveh. Ponovno se srečamo ob pol dveh v tej dvorani, ko bomo podali analizo in oceno tega zaslišanja. Ob dveh pa se v tej dvorani nadaljuje zasedanje odbora Libe. Hvala lepa za obisk, gospa Malmstrom. Upam, da bomo slišali še kaj več o vas in tudi z vaše strani.